Bene, kolegi, se... Dragi kolegi, prosim vas, če zasedete mesta. Začeli bi s zasedanjem, zdi da bomo malo pozni. Prosim, če sedete, da bomo začeli. Z velikim zadovoljstvom izražam dobrodošljico gospodu Landaburuju, generalnemu direktorju za zunanje eh, odnose komisije. In v, tem, v tej priliki eh, nas pozdravlja v, tem, v tej svoji vlogi, ampak bo še vedno v stiku z nami, ko bo prevzel nalogo kot šef. Eh, delegacije Evropske unije za Maroko. Kot veste, je Maroko pred kratkim dobil status naprednega partnerja Evropske unije, zato odnosi Landoburuja s to komisijo, s tem odborom, se zaključijo z današnjim dnem in začnejo pa o njegovi odnosi kot šef eh, delegacije Evropske unije v Maroku. Zakaj je on tu danes z nami? Zaradi nekega, neke specifične naloge. In sicer, da nam govori o zadnjih razvojih eh, energetske politike Evropske unije, še posebej po podpisu, ki je bil 13. julija dogovora, sporazuma o eh, plinovodu Nabuko in še o drugih projektih, eh, kar zadeva energetiko eh, v Južnem koridorju. Projekt South Stream, Južni tok, ki ga podpirajo države, tudi država, z katere prihajam, ampak je recimo konkurenčno v primerjavi s načrtom Nabuko. Kot veste, je naš eh, parlament odločil da bomo razvijali debato na prihodnjih plenarkih glede tega in zato se mi na to pripravljamo na teh sestankih. V tem okviru naj povabim kolege, da premislijo možnost, da bi predstavili uh, ustno vprašanje svetu in komisiji, ki ima kot cilj to, da se debata sredotoči, debata eh, polovici septembra v plenarki, eh, o zunanji politiki na področju energetike. ta osnutek vprašanja, ki so, jo, ki so ga določili koordinator in ki ga bomo razložili na tem sestanku, uh, si boste ogledali in potem boste lahko komentirali oziroma uh, tudi potrdili. Po govoru gospoda Landoboru, ja, ni še med nami, ampak vam vseeno povem, kako bodo stvari. Um, bo, uh, kolega Sarozvolski prevzel besedo, ki je pred mano predsedoval temu odboru in ki je tudi bil poročevalec o vplivi energetike na uh, evropsko zunanjo politiko. In zato je uh, naš glasnik, recimo tako. Eh, in bomo tudi njemu prisluhnili, preden začnemo z debato kot tako. Seveda, takrat, ko bo prispev. Drugega ne bi povedal v tem trenutku. Še enkrat se zahvaljujem gospodu Landoburju za prisotnost in mu predam besedo z velikim zanimanjem. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospe in gospodje poslanci, najprej bi vam rad čestital za to, da ste bili izvoljeni v Evropski parlament ne dvomim v to, da bo vaša naloga in vaše delo vedno bolj pomembno, zato da lahko oblikujemo, definiramo in izvajamo močno okrepljeno evropsko zunanjo politiko. Upam, da bo kmalo prišlo do ratifikacije Lizbonske pogodbe. Ta odbor in nasplošno Evropski parlament bo imel še posebej veliko odgovornost glede razvoja ratifikacije in izvajanja Lizbonske pogodbe. To bo še toliko bolj pomembno, zato da lahko še okrepimo in močneje izvajamo našo skupno zunanjo politiko. Zato vam želim čim več sreče in želim, da boste čim bolj prispevali za našo evropsko stvar. Rad bi se zahvalil za vaše povabilo v odbor za zunanje zadeve in za to, da ste me povabili, da spregovorim še posebej o tej zelo pomembni temi, ki jo bomo obravnavali danes. Gre za zanesljivo zunanje oskrbe z energijo. Sem generalni direktor generalnega direktorata Relex v Evropski komisiji in opazil sem, da je ta tema vedno bolj pomembna v globalnem kontekstu na področju zunanje politike Evropske unije in tudi na splošno. Verjetno se vsi spomnite dogodkov hm, v začetku tega meseca z delegacijo Rusije, ko je šlo za prekenitev oskrbe s plinom v Ukrajini in prišlo je do negativnih posledic za naše države članice. Verjetno se spomnite tudi krize pred enim letom v Gruziji in kot posledica tega je bila kriza oskrbe z energijo južnega dela Kaukaza. Torej obstajajo geopolitične težave, negotovosti. Opazimo lahko tudi velika nihanja na svetovni ravni cen energiji. To seveda vpliva na posamezne države članice in tudi na celotno skupnost. Osrednja tema je in tudi bo to, da premislimo vlogo Evropske unije glede nacionalnih politik ki so še vedno tiste, ki definirajo našo skupno politiko eh, varnosti in varne oskrbe z energijo. Evropska unija želi uporabiti in izkoristiti pristojnosti obstoječe pogodbe. Želeli smo sprožiti premislek v državah članicah o potrebi potem, da govorimo z enim samim glasom. V tem trenutku sem pristojen za vodene pogajanj z rusko vlado, zato da bi dobili krovni sporazum med Evropsko unijo in Rusijo. Ko sem v Moskvi in če evropejci govorimo z enim samim glasom, je vpliv dosti večji kot takrat, ko ne moremo nastopiti z enotnim stališčem. To smo skušali doseči, vendar pa na žalost nismo vedno zmožni, oblikovati skupnega notnega stališča, s katerim bi dobili večjo moč za pogajanja. Kaj smo storili do sedaj v komisiji? Kot prvo smo se odločili in mislim, da tudi dosegli to, da je zanesljiva oskrba z energijo v ospredju, ko se pogajamo v bilateralnih pogovorjih s tretjimi državami. Na vseh vrhih med Evropsko unijo in z najpomembnejšimi partnericami smo se pogovarjali o tem. Jasno je, da smo se vedno dotaknili te teme na vseh srečanjih. O tem eh, smo se pogovarjali z Rusijo, z ZDA, z Kitajsko, z Japonsko, z državami Latinske Amerike in z vsemi eh, državami na Bližnem vzhodu. Ta tema je postala osrednja tema v naših zonanih odnosih, kot tudi zato, da oblikujemo skupno evropsko stolišče. Skušali smo tudi doseči, mislim, da nam je deloma to tudi uspelo, da se z našimi zonanimi partnerji pogovarjamo o notranjem trgu energije in o pretoku energije na notranjem trgu. To nam da seveda posebno mesto, kar se tiče Latinske Amerike in držav ASEAN, kajti ti si želijo ravno tako svobodnega pretoka dobrin in blaga, kot tudi energetskih proizvodov. In zato je za njih Evropa zelo dober zgled. Spostavili smo tudi mehanizme za to, da lahko na evropski ravni se soočamo z energetskimi krizami. Naučili smo se iz tega, kar se je eh, dogajalo v Ukrajini in tudi v drugih državah, Zato imamo sedaj določene mehanizme za izmenjavo informacij in da vzpostavimo mehanizme za odziv na krizo. Tako lahko s tem okrepimo ta sistem v državah članicah, ki, ker ga nekatere do sedaj niso imele. Seveda lahko stvari še izboljšamo. V področje energije smo upeli tudi strategijo za varnost Evropske unije v zadnjih mesecih in tudi lansko, meseca, eh, lansko leto smo se z visokim predstavnikom Haverjem Solano zelo trudili, da bi strategija Evropske unije za varnost postala prednostna naloga. Zato smo morali zaradi določenih dogodkov to temo podaljšati z leta 2003 in podaljšati mandat Javirja Solane, zato da bi lahko energetska varnost postala prednostna naloga. V naših eh, ukrepih in dejanjih je tudi zanesljiva oskrba z energijo zelo, postala zelo pomembna. Do, sodelovali smo tudi z Borom za zonanje zadeve. Omenili ste delo, ki ga je upravil vaš kolega Sajor Zvolski, ki je v prejšnjem mandatu opravljal zelo dobro delo, zelo tesno je sodeloval tudi z Evropsko komisijo. Evropski parlament je na tem področju oblikoval stališče z manjšimi razlikami glede na naše stališče, vendar pa je v času predsedovanja gospoda Pöteringu Evropski parlament dobil večjo moč in tudi zmožnost za oblikovanje stališča, skupnega stališča, kar je predlagal gospod Sajrzvolski, je bilo nekaj, o čemer se je razpravljalo po celi Evropi, zato bi ga tukaj rad pozdravil, mu čestitev. To besedilo je ostalo in tukaj imamo še vedno torej politični predlog, o katerem je treba razpravljati v prihodnosti. Kratko povedano, čeprav smo naredili zelo veliko koristnega in potrebnega, ta situacija še ni zadovoljiva. Zakaj? Zaradi tega, ker smo v komisiji prepričani, da zato, da bomo resnično zmožni ukrepati in da bo Evropa močnejša in bolj vplivna na tem področju, potem moramo storiti korak naprej in eh, doseči globjo integracijo. To sem že povedal v uvodu. In to je, da bo to verjetno eden od največjih izzivov v prihodnosti če bo Lizbonska pogodba ratificirana, tako kot si želim in eh, tako kot si to želimo vsi, nam bo ta pogodba odprla nova vrata, nove možnosti za to, da bo Evropska unija imela več pristojnosti za to, da bo lahko delala in predlagala državam članicam za oblikovanje strategije in za izvajanje takšne strategije. To bo naša naloga tudi v prihodni komisiji. Ne bomo se omejili samo na strategiji, kot do sedaj, da želimo govoriti z enim samim glasom in enotno. To je dobro, vendar pa ni dovolj. Želimo se tesneje povezati z našimi energetskimi partnerji, zato da bi lahko dosegli še več. Glede na to, da sem verjetno tukaj zadnjič v vašem odboru, bi rad izpostavil nekaj točk za premislek za prihodnost. Mislim, da Lizbonska pogodba ne bo dovolj za to, da bo Evropska unija zmožna oblikovati, definirati in izvajati evropsko politiko za varnost in varnost skrbo energijo, kar bo najbolj pomagalo naši Evropski uniji. Podpiram s predlogom Žaka Delorja pred enim letom in pol, ko je govoril o francoskem otisku kjer je dejal, da si ta tema zasluži posebno pogodbo za energijo, kot smo imeli že skupnost za premok in jeklo. Če želimo biti resnično močni v prihodnosti, potem moramo prepričati države članice, da z nami delijo soverenost in pristojnosti, da bomo delili skupne interese za to, da bo Evropa postala močnejša. Dobro vemo, kakšna je situacija z Rusijo. Deloma smo odvisni od oskrbe z energijo, še predvsem, predvsem um, od oskrbe s plinom od, uh, iz Rusije za energetsko varnost in za naše potrošnike je zelo pomembno, da dosežemo takšne obveze in zavezanost strani držav članic. Za zaključek, gospod predsednik, bi rad povedal še nekaj na kratko o aktualnih temah. imamo vprašanje krize oziroma konflikta med Ukrajino in Rusijo. Rusi so že večkrat grozili s tem, da bodo prekinili oskrbo s plinom. Zaradi dolgov Ukrajine glede prejšnjih oskrb s plinom in dobave s plinom. Skušali smo ukrepati strani Evropske komisije. Mislim, da nam je to uspelo, da smo bili učinkoviti letos pomladi in tudi poleti. To nam je uspelo zaradi zaupanja strani ukrajinskih in ruskih oblasti. Uspelo nam je se pogajati z različnimi akteri. glede te prekinitve oskrbe s plinom. Torej, kratkoročni cilj je, da bi Ukrajina bila zmožna plačati dobavo plina Rusiji. In to bo zmožno v okviru mednarodne pogodbe, ki smo jo podprli strani Mednarodnega denarnega sklada, torej, da bi Mednarodni denarni sklad posodil sredstva Ukrajini za to, da bi ta lahko plačala oskrbo s plinom Rusiji. Uspelo nam je tudi doseči, da bo Ukrajina izvedla notranje reforme za to, da bo lahko posodobila svoj sistem omrežja plinovodov in da bo lahko v svojo nacionalno zakonodajo uvedla pomembne spremembe in dopolnila za to, da bo lahko oskrbela svoj notranji trg s plinom. Ukrajinska vlada se je zavezala, da bo uvedla te reforme, ki so nujne za to v sodelovanju z mednarodnimi finančnimi inštitucijami, z investicijsko banko v Luksemburgu, Svetovno banko. Ti so namreč pripravljeni, da dajo na voljo sredstva, da pomagajo Ukrajini za izvedbo teh reform. Trenja obstajajo. Nihče še ne ve, dokdaj bo Ukrajina zmožna plačati svoje račune in kdaj bomo zopet zapadli v krizo, ki smo jo doživeli um, v preteklosti vendar pa še vedno delamo na tem. Gospod predsednik, rad bi omenil tudi dialog, ki ga imamo z Rusijo. Kot sem že omenil, v okviru tega novega eh, okvirnega sporazuma je energija v ospredju. Do sedaj so naša stališča zelo oddaljena Rusija ne želi podpisati Evropske listine za energijo. Podpisala je, se opravičujem, vendar pa te listine ne želi ratificirati. Predsednik Medvedev je predlagal alternativno globalno, eh, torej alternativni predlog, vendar pa to za nas ni dovolj. Želimo namreč, da Rusija deluje na tem področju transparentno in v okviru sporazuma. Tukaj imamo velike težave. Za nas je eden od bistvenih elementov v tem sporazumu to, da bi na koncu imeli energetski sporazum, s katerim bi lahko zagotovili oskrbo z energijo in pod pogoji, ki so v interesu Evropske unije. Mislim, da nam v tem trenutku to še ni uspelo. Videli bomo, kako se bodo stvari razvijali v prihodnosti. Prepričan sem, da bo ta odbor ravno tako odigral zelo pomembno vlogo v pogajanjih z Rusijo. In še tretja točka, ki sem jo želel omeniti, in to je omenil tudi že gospod predsednik, in to je vprašanje južnega toka. 8. maja smo v Pragi imeli zelo pomembno srečanje zato, da bi lahko okrepili in konsolidirali možnost, da bi razširili možnosti pridobivanja in dobave z, iz držav Južnega Kaukaza, iz Iraka in iz Egipta. To sedaj že poteka, lahko se o podrobnostih pogovorimo, če želite. Gre pa za bistveno vprašanje. Zakaj? Zaradi tega, ker bomo v prihodnosti potrebovali energijo iz Rusije. Naša strategija je takšna, da bi kar se da znižali to odvisnost. Ne moremo te energije popolnoma nadomestiti, vendar pa je možno znižati stopnjo odvisnosti od Rusije. To lahko storimo tako, da bomo ustvarili nove odnose z južnokavkaškimi državami in z drugimi državami, dobaviteljicami plina. To bomo dosegli z nabukom, kar ste že omenili, in delamo tudi na tem, da bi razširili naše zmožnosti da bi odkupili plin in nafto iz naši, od naših južnih partneric, kot naprimer od Alžirije. To bodo najpomembnejša vprašanja. V razpravi se lahko pa tudi pogovorimo še o podrobnostih. In še kot zadnje, lansko leto smo želeli sprožiti barcelonski proces, sedaj to imenujemo Sredozemska unija. Gre za pobudo francoskega predsedstva in še posebej francoskega predsednika Sarkozija znotraj načrta te. Unije za sredozemlje obstajajo projekti za energetsko sodelovanje. Med njimi je tudi projekt Faro za razvoj sončne energije. Gospod predsednik, sedaj bi rad zaključil to vodno izjavo. Rad bi povdaril, kako zelo pomembni so naši zelo odlični odnosi med Evropsko komisijo z odborom za zunanje zadeve in Evropskim parlamentom, ko sem že povedal, z Lizbonsko pogodbo bomo dobili novo možnosti. Ta odbor bo imel še več pristojnosti in zato vam v tem okviru želim čim več uspeha. Najlepša hvala. Hvala, gospod Landoboru, za to jasno obrazložitev. Z nami je uh, bivši predsednik parlamenta Pöttering, pozdravljamo ga, in Cyrus Voski. Že sem vam povedal, da bo spregovoril kot poročevalec uh, o, o vplivih energetike na zunanjo politiko. Je naš naravni glasnik, recimo tako, na, o teh temah. Predajam mu besedo, ampak še prej vam povem, da s 13 kolegom, ki je prosil za besedo v debati. Bom zaprl seznam, eh, zaradi tega, ker imamo pač določen čas eh, in imamo še druge stvari na dnevnem redu. Se pravi, Sajrus eh, Voski, prosim, izvolite. Grazie, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad dejal, da če si pogledamo, kje smo bili pred dvemi, tremi leti glede na energijo, varnost skrbe z energijo in tako dalje, potem lahko zadovoljstvo ugotavljamo, da smo dosegli velik napredek. Mislim, da smo dosegli sinergijo v Evropskem parlamentu. Na začetku smo bili namreč zelo zaskrbljeni zaradi tega, ker so se pojavile potrebe po novih inštrumentih. Sedaj lahko rečemo, da smo dosegli velik napredek in drugič. Prišlo je do približene med stališči Evropskega parlamenta, komisije in sveta. Zadovoljstvom ugotavljam tudi, da ste dejali, da želite deliti z nami ta močen enotni glas glede energije. Prihodna komisija bo verjetno imela strukturo, ki bo upoštevala ta nov vidik. Videli bomo, kaj se bo zgodilo z Lizbonsko pogodbo. Vedno govorimo o tem, da bomo z Lizbonsko pogodbo dobili novo pravno podlago za močnejše okrepanje. Slišimo pa tudi, da to ni dovolj, kar je seveda pozitivno. To namreč pomeni, da želimo iti še dlje na podlagi pogodbe, na podlagi prihodnih pogodb, zato da Evropska unija dobi še več pristojnosti. Enako velja za predlog Žaka Delorja, katerim je zelo blizu, zato da bi dobili novo energetsko pogodbo, ki bi bila blizu naše prve pogodbe za premok in jeklo. Mislim, da bo področje za energijo dobilo bolj trdno podlago zaradi izkušenj, ki jih imamo in zaradi tega, kot ste že dejali, da moramo govoriti z enotnim enim samim glasom. Najboljše je, da bi dobili čim več skupnih politik na tem področju. Rad bi se zahvalil komisiji za sinergijo med Evropsko komisijo in med Evropskim parlamentom in še posebej za sodelovanje z našim odborom. Z vso skromnostjo lahko rečemo, da je ta odbor odigral zelo pomembno vlogo na tem področju. Veselim se že našega prihodnega sodelovanja na področju zunanje energetske politike v prihodnosti in tudi na vseh ravneh, seveda naj gre za institucionalne, eh, zunalno raven ali finančno raven, proračunsko raven. Nas še posebej zanima projekt Nabuko. Vprašanje smo že postavili tudi v pisni obliki. Sem zelo optimističen to pa še ne pomeni, da je obstoječa situacija popolnoma zadovoljiva. Soočamo se z novimi izzivi, z novimi inštrumenti in z novo komisijo, pa upam, da bomo dosegli še več. Hvala. Um, ja, Zahvaljujemo se kolegu za prispevek. Začnemo lahko z debato. Moram vas upozoriti, nažalost, da morate peti kratki in sicer minuto in pol imate na voljo neč več. Sala Franka je prvi, prosim, izvolite. Čisto na kratko, gospod predsednik, najlepša hvala generalnemu direktorju, da je prišel tukaj v naš odbor. Varnost skrba z energijo je zelo pomembna naloga za Evropsko unijo, ki ima potrebo, ne samo dožnost, da reši realne probleme in težave naših državljanov. Zato mislim, gospod predsednik, da je gospod Serž Volski odiral zelo pomembno vlogo v tem odboru, to je priznal tudi gospod Landaburu. Mislim, da je potrebno, da vzpostavimo potrebne inštrumente za to, da bi Evropska unija lahko iskala rešitve na tem področju. Očitno je, da moramo takšne rešitve poiskati v kontekstu novega krovnega okvira z Rusijo. Treba je pogledati, kakšne, kakšne bi bili lahko inštrumenti in tudi kakšen bi lahko sporozum, s katerim bi lahko reševali te težave. videti je treba tudi, kakšne so vaše pomembne odgovornosti v komisiji kot generalni direktor za energijo, za zunanje zadeve, za širitev. Vi imate veliko pristojnosti, veliko področji, na katerih ste dejavni. Zato vam lahko čestitamo strani našega odbora. V imenu naše politične skupine vam želim čim več uspeha v vašem delu, kajti ste zelo sposobni in pripričan sem, da boste še naprej dobro opravljali svoje delo. Kot vode delegaciji sem pripričan, da boste še kdaj prišli v naš odbor. Vode delegacij smo že prej eh, povabili že večkrat, torej želim vam veliko uspeha v vašem nadaljem delu. Hvala lepa. Bene. Bene. Grazie, Hvala, Sala Franki. Sedaj ima besedo podpredsednik Pasku, minuto pa pol. Like Hvala lepa. Zahvalil bi se tudi gospodu Landaboru za njegov ekspoze in ugotovili smo, da je to postala stalna točka našega dnevnega reda in verjetno bo tudi ostala. Ko govorimo o zanesljivosti oskrbe z energijo, se moramo neogibno obrniti proti Rusiji, predvsem zato, ker je Rusija na eden naših glavnih dobaviteljev, istočasno pa te odnose tudi politično skuša igrati. Vendar rad bi pozornost komisije usmeril na dejstvo, da bi varna energija, varna energija bi povdaril tukaj, je nekaj, kar bi lahko dosegli s tem, da znamo ustrezno vrednotiti potencijal znotraj eh, držav Evropske unije, naprimer proizvajalke energije, kot so Francija. In tu bi lahko eh, bolj povezali in pomemben odstotek varne energije bi lahko na ta način dosegli. Na koncu še povem, prosim, bodite pozorni tudi na vzhod in zahod v, tej, v tem smislu in tej zvezi. Hvala lepa. Hvala, gospod podpredsednik Pasku. Sedaj ima besedo Watson, minuto pa pol. President, thank you. Hvala lepa, gospod predsednik. Govorim v imenu Alde. Zahvalil bi se gospodu Landaburu za ogromno delo, ki ga je naredil za Evropsko unijo v okviru svoje službe. In ponavljam želje Sala Franke, da bi mu tudi prihodnja služba prinesla toliko zadovoljstva. Gospod predsednik in gospod Landaburo. Rad bi vprašal o razpravah, ki so se odvijale v komisiji in v svetu. In mislim, gospod Landoburo nam lahko odgovori. Glede situacije, v kateri se nahajamo, podpis eh, sporazuma med Rusijo in štirimi državami glede južnega toka je zadnji primer, kako strašno razdrobljena je naša torej stre, politika o dobavlji energije. Torej, mislim, da imamo že nevarno stopnjo eh, odvisnosti od Rusije glede energije, kar lahko predstavlja grožnjo eh, Evropski uniji. Mislim, da sta tu dva potencijalna vzroka. Oba pa temeljita na večji proizvodni energije v naših mejah. Eno je jedrsko, jedrska energija, drugo pa je masivna investicija v alternativne vire energije in pa tudi o torej o splošnem raz, možnem razvoju na področju sredozemlja sončne energije. Torej, kakšna je narava zadnjih razprav med eh, generalnim direktoratom Relex in generalnim direktoratom Energijo in informacijo sveta, kar se tiče razvoja večje samo lasne vskrbe za energijo? Hvala gospodu Watsonu. Sedaj pa še vedno mi to pa uprosim, da se držite tega časa. Rudi Kofer. Möchte... Gospod eh, generalni direktor, eh, rad bi vam čestitev k bodoči službi in pa dip k diplomatskem odnosu do naše teme. Dve vprašanji imam. Ali menite, da sta. Južni tok in Nabuko nekaj, kar bo povečalo odvisnost Evrope in pa še kakšna je vloga OFM-ja, kjer gre za 50 odstotni delež eh, evropske odvisnosti za energijo in sicer v povezavi z vlogo, ki jo igra Nabuko v tej zvezi in potem še Economic Recovery Program, ko govorimo o sosedski um, energetski učinkovitosti in tu pišete, da gre za to, da bi lahko um, pomagali sosedskim državam tudi finančno k večji energetski učinkovitosti. Kaj je bilo storjeno v tej zvezi? In tretjič, uh, slišali smo, da Rusija želi po, torej, energetsko listino nekako eh, ne podpisati, ali lahko te govorice ali potrdite ali ne. In pa rekli ste tudi, da bi morala Evropska unija bolj angažirano delovati na področju razvoja Nabuka ali mislite, da bi lahko tudi igrali večjo vlogo, kar se tiče investiranja? La parola per un minuto e mezzo al collega Scholz. Sedaj ima besedo kolega Scholz. Scholz. Eh, Mikrofono per okay. also, noch... Še enkrat najlepša hvala za vaše izvajanje in strinjam se s tem, da moramo poleg Lizbonske pogodbe imeti še samostojno pogodbo, da določimo pogoje za oskrbo z energijo. In mislim, da je leta 2006 komisija v zeleni knjigi že to o, o, zapisala. Vendar, vprašanje, ali z nabukom lahko dosežemo neodvisnost eh, pri distribuciji uh, ali bo Rusija tu še bolj eh, vstopila v delo oziroma kako bo Gazprom tu deloval. In ruska vlada želi tukaj vzpostaviti neke vrste plinski opek in kakšen je možen evropski vpliv v tej zvezi. In končno, Pri tej odvisnosti do Rusije moramo govoriti tudi o odvisnosti od Rusije. Ta Nabuko zelo, je zelo povezan s pridružitvenimi napori Turčije v Evropsko unijo. Hvala, sedaj ima besedo uh, kolega Strasser, eno minuto pa pol. Um. Hvala lepa, gospod generalni direktor in tudi gospodu Sarosvolskemu. Hvala lepa za delo, ki je bilo že opravljeno in sicer s tem bo lahko nova komisija in parlament zelo lahko gradila naprej. Pri tej temi gre za nek celoten kompleks, sestavljen iz večjih točk, ki presegajo pristojnosti tega odbora. Mislim, da je treba to omeniti. Torej, mi moramo dvigniti energetsko učinkovitost, lastno oskrbo in dodatno potrebujemo še druge vire, torej ali na buko ali druge stvari in potrebujemo čim več dobaviteljev, da ne bomo odvisni samo od enega. Odločiln prispevek zanesljivosti za oskrbo energije v Evropi pa seveda igra zunanja politika. In zato je odločilno in pomembno, da govorimo ne samo z enim glasom, kot ste pravilno povedali in tudi organizirali, temveč da nekako govorimo na enaki nivoju z našimi partnerji. In tako moramo partnersko in samozavestno se pogovarjati z Rusijo in eh, ta eh, sporazum moramo nekako zastopati v okviru interesov Evropske unije, saj Rusija tudi želi nekaj imeti Evrope in, od Evrope. In kar se tiče Kaukaza in Srednje Azije, Iraka in Irana, tudi z njimi se moramo pogovarjati. Mislim, da je pomembno, da damo tudi pomembno vlogo sredozemlju, ki bo pomagal pri zmanjšanju odvisnosti. Hvala lepa, gospod Straser. No. Vedno minuto 30, eh, gospod Svoboda. Grazie, signor Presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, dve pripombi. Danes zjutraj, ko ste vi poročali, je gospod Pibals eh, govoril v odboru z, z, od, za energetsko skrbo. Torej, mislim, da je to tema, ki je pomembna za oba odbora in bi bilo dobro takšne zadeve koordinirati. Seveda to ni vaša napaka eh, oziroma vaša krivda, samo pač pripomba za prihodnost. Drugo pa je vprašanje. Torej, Južni tok, Nabuko, načrti so zelo odprti, vendar rad bi slišal stališče komisije, morda ne zdaj, ampak v okviru plenarne razprave morda bo komisija rekla, da so neutralni in ne želijo dati prednosti enim ali drugi zadevi, vendar zanima me stališče komisije glede pomembnih točk. Rekli ste, da je ena od zamisli, da bi zmanjšali odvisnost od Rusije. Seveda ne moremo postati popolnoma neodvisni od njih. S tem bi nekako pridobil prednost na Buko. In lahko bi rekli oziroma nam povedali nekaj pripomb, kako ste eh, neutralni glede tega, so morda kakšne prednostne. Eh, da, prednosti dane eni ali drugi zadevi. Dobro bi bilo to vedeti, ne da rečemo, pač ena stvar je dobra, druga pa slaba. Aura. Hvala, gospod Svoboda. Sedaj ima besedo kolega Vajgel. Minuto pa pol. Grazie, eh, hvala lepa, gospodu Lam, Lambrouju za, za njegovo angažiranje v preteklih letih, bilo je zelo učinkovito v težkih časih. Eh, ne preseneča, da se je danes s tolikim, s tolikim pozornostjo usmeril na vprašanje odnosov z Rusijo na energetskem področju. Mislim pa, da eh, na nek način ne smemo dovoliti, da smo preobremenjeni z eh, akcentom, da Eh, je Rusija tista, ki nas lahko bodisi izseljuje ali bodisi pogojuje na tem področju. Eh, energetske resurse pač imajo tisti, ki jih imajo in z njimi je treba graditi eh, prave partnerske odnose. Zdi se mi zelo dobro, da se je komisija usmerila na spor med Rusijo in Ukrajino na pravi način, namreč da bo Ukrajina sposobna plačevati svoje račune. Vsi moramo plačevati svoje račune. In na koncu bi rekel, da se mi zdi pomembno to, da se usmerimo na varno eh, energijo, kar pa pomeni tudi seveda več poudarka na iskanju eh, eh in uveljavljanju alternativnih virov energije. Hvala lepa. Hvala kolega Weigel, eh, sedaj avtola, eno minuto pa pol. Hautala. Aiheellisesti on puhuttu, että... Lipa predsednik. Veliko razpravljanja je bilo o človekovih pravicah in te ne smemo dati na oltar eh, oskrbe, varne oskrbe z energijo. Mislim, da je eh, Rusija velik neka diktatura, kjer je veliko problemov s človekovimi pravicami. Razprej, želila bi slišati vaše mnenje v tej zvezi, kako bi lahko človekove pravice nekako vključili v energetsko politiko, ki se zdaj oblikuje, da bi morda eh, te stvari obravnavali skupaj, ne pa ločeno kako lahko tudi zagotovimo, da bodo naši energetski partnerji zavezani eh, borbi za človekove pravice in upoštevali bodo mednarodne standarde. Torej, v Baltiku je načrtovan severni tok, eh, torej severni plinovod. To je zelo težka situacija. Države, ki so tam vključene, ne zaupajo celotni zadevi, kajti Rusija ni eh, zavezana mednarodni pogodbi, eh, ki Eh, obravnava okoljsko zadeve in vključuje tudi eh, čezmejno oceno glede okoljskih plivov. Ali ne bi morda naredili to zadevo obvezno, da bi naši partnerji eh, upoštevali pogodbe? Hvala lepa. Besedo ima gospod Šolc, skupine GUE, minuto 30. Hvala lepa. Torej, mislim, da je ta tema zelo pomembna in energije ne smemo preveč zapravljati. In v tej zvezi me zanima, gospod generalni direktor, kako, v kakšni meri se inteligentna poraba energije tukaj eh, vključuje v to oskrbo energije. In mislim, da moramo enako delovati pri naših partnerstvih z različnimi državami. In tu imam vprašanje, kako je z Nabukom, plinovodom, južnim tokom, vzhodnim tokom, Euromed, torej sredozemljem. To so teme, ki jih nismo skupno zasto, zastavili. Kako bi lahko tukaj našli oziroma ustanovili neko skupno skupno evropsko zanesljivo oskrbo z energijo. Torej, tu seveda moramo upoštevati vse perspektive. Bene, ringrazio il kolega. Zahvaljujem se kolegu Šolcu. Sedaj 1 minuto 30 besedo gospodu Landsbergisu. Uh, thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod generalni direktor, vprašanje imam o Rusiji in energetski listini. Torej vrsti, vrsto let smo govorili o energetski listini in vse se je vedno negativno uh, odvijalo. Torej, vedno so bili neki negativni argumenti, da je treba to listino ratificirati. Potem je bila resolucija sprejeta, da je ta listina za nas obvezujoča, razen člena 45, ki eksplicitno pravi, da ruske oblasti uporabijo nov argument, kjer je omenjeno, da je Torej, to je bilo časo, ko je bila Rusija zelo šibka in ta evropska list, energetska listina pa zdaj ni več obvezujoča. Torej, jasno je bilo rečeno, da ne bomo, Rusiji so rekli, ne bomo nikoli ratificirali eh, te listine, bomo pa vam predstavili naš lasten tekst. In s tem je Rusija pravzaprav e, uničila to našo listino in se odmika od naših pogojev, želi postaviti svoje pogoje Evropi. Torej, gospod generalni direktor, ali menite, da bo nov ruski osnutek, ki ga želijo takšen, da ga bodo želeli usiliti Evropi? Hvala, kolegu Landbergisu. Sedaj ima besedo kollega Jokunsaari, minuto 30. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za zanimivo predstavitev. Rada bi omenila arktično področje tam se zadeve spreminjajo bolj kot kjerkoli drugot po svetu in tam bo k malu velika konkurenca za borbo, energijo, za borbo za energijo. In komisija tu še ni nekako zavzela stališča. Mislim, da bi morali arktične regije dati na vrh dnevnega reda, ko govorimo o energetiki energiji. In ko je gospa Hautola omenila no, severni tok, veliko okoljskih študij je bilo, opravljenih, torej več kot eh, pri drugih projektih. Ali menite, da je v zvezi z eh, severnim tokom treba upoštevati tudi varnostne, ne samo okoljske probleme? Hvala, ker ste bili kratki in jedrnati. Sedaj ima besedo 1 minuto 30 gospa Lunaček. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, zelo veliko pomoč bi nam bilo, če bi Lizbonska pogodba stopila v veljavo, kajti s tem bi nekako lahko zastavili enotno evropsko strategijo. Mislim, da je to potrebno, kajti videli smo in nekateri govorci so že omenili, kako razdrobljena je evropska energetska politika. In sama zastopam to stališče, da bi z Lizbonsko pogodbo lahko dejansko razvili enotno strategijo na tem področju. Torej, če seveda nam bo to uspelo, pa bom pokazal čas. Še eno vprašanje bi rada postavila, torej vprašanje, ki je kolega Butikofer že omenil, kako pomembno je odvisnost od Rusije zmanjšati. Torej delim njegovo mnenje oziroma mi ga delimo, vendar kaj, kako vidite v tej zvezi, torej komisija, kako vidi dejstvo, da je Avstrija, eh, ki ima to osrednjo nalogo, v zvezi z Gazpromom, ki je udeležen z 50 odstotki, zakaj bi morali postati ta največji trgovski partner. Zakaj je Gazprom 50 odstotno udeležen? Zdaj stanje je sicer tako, vendar vprašanje neodvisnosti od Rusije eh, bi s tem, je s tem pravzaprav zelo za. za zabremzano. Torej, kakšno stališče zastopa komisija v tej zvezi? Hvala, gospa Lunoček, sedaj predajam besedo kolegu Kelamu. Minuto 30. Ja, predsednik. Eh, Gospod Landaboro, najlepša hvala za. Torej, rad bi vam čestital za vaše dosežke na področju energije in seveda vam tudi želim uspeh v vašem bodočem delu, pri vašem bodočem delu. Torej, težko je nekako vse čas eh, eh, obdržati zaupanje parlamenta do komisije. To je velik uspeh. Torej, omenili ste Žaka Delorja. Eh, In v tej zvezi bi rekel, da ne moremo biti zadovoljni z Lizbonsko strategijo glede energije. Potrebujemo neko energetsko pogodbo. Vendar, kot vedno, je Evropska eh, unija nekako svojo energetsko politiko temeljila, utemeljila na, podro, na poročilu Sarusvolskega. Imam pa dve vprašanji oziroma želim, da bi komisija ustrezno ukrepala, da bi videla, eh, kako je zavlaganje tujih eh, torej, dobaviteljev energije. Potem pa še sporazum, eh, v katerem bi vključili energetsko klauzulo. Zanima me, kakšno je zdaj stanje glede tega stališče komisije. In gospod Hautalo lahko podprem, da v zvezi z severnim tokom potrebujemo eh, torej dejstvo, da mora Rusija upoštevati okoljsko konvencijo. Hvala, gospod Kedam. Zaključi debato kolega Kasulides. Prosim, eno minuto trideset. Uh, Torej, govoriti z enim glasom ali imeti skupno energetsko dobaviteljsko politiko je pragmatična zadeva. Torej, imeti skupno energetsko politiko v Evropski uniji je glede razlik energetske mešanice v državah članicah težko doseči. Moje vprašanje je prvič, kako realistično je, da dosežemo energetski sporazum z Rusijo na eh, temelju in načela varne oskrbe in varne dobave. Torej vse druge geopolitične zadeve pa bi pustili ob strani. In drugič, kako napredno je naš načrt solidarnosti v primeru energetske krize, torej uporaba diverzifikacije in različnih omrežij s katerimi bi pomagali državi, ki bi energijo potrebovala. In potem eh, gre tukaj tudi za zadevo o shranjevanju energije. Hvala, gospod Kasulidis. Sedaj predam besedo gospod, gospodu Landaburuju za zaključke. Kar veliko število ljudi se je prijavilo k besedi in spregovorilo, sedaj na vas, da združite vse to Hvala. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala vsem, ki ste pokazali zanimanje za to vprašanje, za vaše priječe vprašanja, ki ste jih izrazili tukaj v tej razpravi. V tem času, ki ga imam na voljo, verjetno ne bom zmogel odgovoriti na vsa vprašanja, ki ste mi jih zastavili podal bom nekaj pripomb glede na vprašanja, ki ste jih, teme, ki ste jih omenili v vaših vprašanjih. Prosim vas, da če ne bom konkretno odgovoril na vaše konkretno vprašanje, mi to vprašanje pošljete v pisni obliki in z velikim veseljem vam bom čim prej odgovoril v pisni obliki na to vprašanje. Mislim, da bi porabil preveč časa, če bi odgovoril na vsa vprašanja eno za drugim. Zato vam obljubim, da bom na konkretno vprašanje odgovoril tudi sk, eh, konkretno v pisni obliki. Katere so bile najpomembnejše teme, ki ste si jih dotaknili v tej razpravi? Omenili ste odnose z Rusijo. to ste omenili večkrat v vaših vprašanjih. Jasno je, da so naši odnosi s to državo na področju energetskega sodelovanja odnosi, ki jih moramo postaviti v splošni okvir odnosov s to državo. Naj nam je všeč ali ne, ta država je naša soseda. Tudi v našem zasebnem življenju nimamo vedno najboljših odnosov z našimi sosedi, vendar pa je to zelo pomembno vprašanje. Predlog komisije, ki smo ga podali pred manj kot enim letom, je bil predlog, da bi ocenili vsa področja za sodelovanje z Rusijo da bi potem lahko ocenili, kakšen je naša eh, odvisnost, kakšni so naši geopolitični interesi in da moramo najti način za sodelovanje in dialog, čeprav nismo najbolj naklonjeni tistim, ki vladajo v tem trenutku v tej državi. To je jasno. Vprašanje energije je bistvenega pomena v teh odnosih. Rusijo potrebujemo zato, ker kratkoročno gledamo ni alternative za oskrbo z energijo, še posebej s plinom. zaradi naše potrošnje. Alternative ni. Niti Norveška, niti Alžirija nam kratkoročno tega ne more dati na voljo. To je dejstvo. Dejstvo v naši politiki. Jasno, pa je tudi, da nas Rusija potrebuje. Potrebuje nas zaradi tega, ker ne bi v tem trenutku našla drugega kupca za svoj plin in svojo nafto. Zato je zelo pomembno za njih, da lahko prodajo to energijo nam in nekomu drugemu, ki bi lahko zaidel v finančne ali kakršne koli druge države. Torej, medsebojno smo odvisni. Zato se moramo mi v Evropi združiti, govoriti z enim samim glasom in um, zelo odločno zagovarjati naše interese in naše želje. Zelo težko je doseči uh, um, sporazum z Rusijo, se z njimi pogajati, če ne upoštevamo naših temeljnih načel, kot je omenila tudi kolegica človekove pravice. To velja za Rusijo, kot tudi za katero koli drugo državo, v vsej verodostojni mednarodni politiki je nujno, da imamo v rokah vse možne elemente za to, da lahko vodimo dosledno politiko. Moramo pa biti realistični, kajti zagotoviti moramo, da imajo naši državljani možnost proizvodnje, da imajo gretje, da se lahko zaščitijo pred eh, vremenskimi pojavi in tako dalje, vendar pa je treba premisliti za kakšno ceno, za kakšno ceno iz vidika načel in naših prepričanj. To moramo storiti mi v komisiji, kot tudi vse vlade v državah članicah. Naša politika je pač takšna, realnost je, da moramo nekje pač malce popustiti. Naj vam podam primer za to. imamo zelo velik pritisk strani držav članic, da sprožimo pogajanje za partnerski sporazum s kaškimi državami, z Gruzijo, Armenijo in z Azerbajdžanom. Do sedaj smo rekli, da ne bomo spostavili in začeli nobenih pogajanj, če v državi, v Azerbajdžanu, ne bo prišlo do izboljšav glede demokracije in človekovih pravic. To je razprava, ki jo sedaj imamo s svetom. Tukaj je pač treba poiskati uravnoteženo rešitev. Službeno sem potoval po celem svetu in ugotovil sem, da Evropa uživa veliko zaupanje in verdostojnost v to, da lahko spodbujamo spoštovanje človekovih pravic in spodbujamo eh, demokracijo. Upanje, zbujamo upanje v mm, velikem številu prebivalcev po svetu. To pa pomeni tudi, da moramo biti dosledni v teh načeljih, kot tudi v naših interesih glede trgovinskih odnosov in gospodarskih odnosov. To je treba upoštevati, ko odpiramo nove poti. Naj se vrnemo na Rusijo. Prepričan sem, da lahko dosežemo sporazum o okviru sodelovanja in še posebej na področju energije in to v nekaj mesecih, mogoče v nekaj letih. Seveda, če imamo odnose, ki ne bodo napeti in ne bodo vsebovali ovir. Če v naslednjih mesecih lahko ustvarimo ozračje za boljše sodelovanje s to državo, bomo dosegli veliko. Kaj si želi doseči ta država od nas? Predvsem si želi sporozum na področju varnosti. To je vprašanje, ki ga je načel gospod Medvedev pred letom dni v Evijanu. Zelo se zauzema za to vprašanje. Odgovor, ki ga bomo dali za ta dialog o okvirnem sporazumu z Rusijo glede varnosti, potem bomo videli, če so Če imamo možnost za več prožnosti za to, da lahko sklenemo določene sporozume. Naj vam to povem na bolj jasen način. Sporazum z Rusijo na energetskem področju ni odvisen samo od tega samega področja, odvisno je od več različnih področji. To je dejstvo. imamo veliko težav s to državo, vendar pa če to postavimo na stran, potem vidimo, da obstaja interesi na obeh straneh za doseganje sporozuma. Kaj išče Rusija? Rusija si želi, da bi evropejci od njih kupili določeno količino plina in nafte, zato da bi lahko investirali v modernizacijo njihove proizvodne energije. Če tega ne bodo dobili od nas, bodo zašli v kaos. Torej, srednjeročno gledamo, mi želimo zagotovitev, da bomo dobili določeno količino energije za določeno ceno. Če si to pogledate v tehničnem kontekstu, potem bomo to lahko dosegli, kajti oni potrebujejo investicije, mi pa potrebujemo zagotovitve. Vendar pa je življenje dosti bolj zapleteno, politika tudi, zato je jasno, da stvar ni tako enostavna. Zaradi mojih izkušenj sem optimist. Zaradi tega, ker obstaja realizem, če lahko tako rečem, v razmerah v Rusiji. Obstaja notranji boj med ideologi strani Putina, ki želijo dati podobo Rusije kot vele sile, potem pa imamo tudi politični razred v Rusiji, ki se zelo zauzema za to, da bi lahko posodobili to državo in da bi dobili te inštrumente za posodobitev. Inštrumenti pa so odprtje te države in zopet se vračam na energetsko listino. Gospod Ambrinis, imate prav. Res je, da so Rusi nekaj podpisali, česar ne želi ratificirati. Uporablja različne izgovore, ki pa nas ne prepričajo sedaj imajo določeno moč na tem področju in želijo usiliti svojo logiko. Mi tega ne bomo sprijeli. In neuradno imamo dokument, ki nam ni všeč, kjer piše, da Rusi želijo usiliti tranzitnim državam, kot je Ukrajina, določene pogoje nadzora, ki niso vključeni v tej listini. Po drugi strani pa želijo sami biti kot dr tranzitna država. Torej obstaja jasna strategija strani ruskih oblasti in gospoda Putina, ki traja že nekaj let, da ustvarijo pogoje odvisnosti strani Evrope od Rusije. Torej, da bi nam odzeli vse možnosti za alternativo, da bi mi kupovali drugot torej želijo povečati našo odvisnost od njih. To je jasno. Zato moramo mi poskrbeti za to, da izidemo iz te strategije nadzora strani Rusov. Kako nam bo to uspelo? To lahko storimo tako, da bomo diverzificirali naše vire energije. To je bistvenega pomena. Potem se zopet vrnemo na odnose z državami Južnega toka in Nabuka. Sedaj bom se dotaknil teme Nabuko. Jasno je, da je Gazprom v konzorciju Nabuka. To pa ni bistvenega pomena. Bistveno je, da države, kot so Turkmenistan, Azerbajčan in Uzbekistan, So države, ki nam lahko ponudijo količino energije za to, da bomo lahko zmanjšali našo odvisnost od Rusije. Še vedno pa obstajajo tri težave glede na buka. Prvič, obveza strani teh eh, srednjekavkaških držav in iz južnih eh, kaukaških držav, da se lahko zavežejo, da bodo prodali Evropi določeno količino energije. Tega do sedaj nimamo, od Azerbajdžana imamo, Turkmenistana ne, Turkmenistan pa ima zelo napete odnose z Rusijo. Turkmenistan ni demokratična država. Želi pa diversificirati eh, s svoje odnose na energetskem področju, zato nas potrebuje. Torej, moramo zagotoviti odločen količino, tudi od Uzbekistana. To je nujno za Nabuko. Tudi mi se moramo zavezati, da bomo odkupili določeno količino plina. Kako, za kakšno količino se lahko zavežemo? Ta tema sedaj napreduje. Potem imamo še tretje vprašanje in to je. Eh, problem tranzita. In sedaj se vračamo na Turčijo. 8. maja v Pragi smo imeli zelo zanimivo srečanje s predsedniki vlad in držav iz teh držav, tam sem bil prisoten, kjer smo prvič videli konkretne zaveze, katere, za stvari, ki jih je treba rešiti za to, da bo Nabuko postal verodostojen projekt. Dva meseca potem srečanje je prišlo do medvladnega sporazuma, kjer so se Turki prvič zavezali, da bodo vzpostavili transitne mehanizme, ki bodo sprejemljivi za nas, kot tudi za proizvajalce. To pomeni, da so se odpovedali temu, da bodo zadržali določeno količino plina za svojo lastno porabo in so se zadovoljili s tem, da bodo dobili finančno nadomestilo za tranzit v skladu z mednarodnimi standardi. To je zelo pomembna zaveza strani Turčije, zato da bo Nabuko dobil več verodostojnosti. In še ena zadeva glede na Boka. Dobili smo zavezo od Iraka, da bodo zagotovili določeno oskrba nafte, oskrbe nafte in plina po Nabuku. Torej, pogoji so danes boljši kot pred tremi meseci, zato da bo projekt napredoval. Sredstva za to, da bomo lahko dosegli konkretne rezultate, to je odvisno od vas, gospe in gospodje poslanci. Vi ste ravno tako proračunska oblast. Če bo Evropska unija morala zagotoviti sredstva za določene projekte, potem bomo to tudi storili. Sredstva imamo, vendar pa mogoče to ni dovolj za to, da bi Nabuka postal realnost. Vprašanje Nabuka je še odprto ima več vredostojnosti kot pred nekaj eh, leti. Predsednik mi namreč pravi, da moram zaključiti. Omenili ste tudi odnose med Južnim tokom in Nabukom. Gospod Svoboda, vi ste zastavili to vprašanje. Mi menimo, da je diverzifikacija virov za skrbo z energijo nekaj dobrega. Torej, nismo proti Južnemu toku ravno tako se ne izključujeta Južni tok in Nabuko. Sam imam raje Nabuko, zaradi tega, ker bomo s tem zmanjšali našo odvisnost od Rusije. Južni tok pa tega ne bo dosegal. Tukaj lahko jasno povem, da bo italijanska vlada preden bo dosegal dogovor Eh, preden bi podpisal dogovor z Rusijo, bi bilo bolje, da bi se z nami posvetoval. Torej, nimamo nobene pogodbe, ma kopije pogodbe z državami članicami in s temi državami, ki so vir energije ko smo prosili Italijo, Francijo ali Nemčijo, da nam dajo informacije, transparentne informacije o tem, kaj so se dogovorili s temi državami, tega nismo dosegli. Imamo pa upogled v odnose med Ukrajino in Rusijo. To vam povem zato, da vidite, koliko dela imamo še pred seboj v prihodnosti, zato, da bomo imeli možnost za ukrepanje na evropski ravni. Če te informacije nimam, nam to ne bo uspelo. Vsaki informacije drži zase. Kaj ti mentaliteta v naših državah članicah je takšna, da nimamo evropske strategije, mislijo samo na lastne nacionalne interese, na svoje lastne države, vendar pa v resnici ne obstaja nobene evropske zaveze. Zato imamo pred seboj še veliko dela in strinjam se z gospodom Seržvolskim, ko pravi, da smo dosegli veliko. To je res, to drži in zahvaljujoč tudi njegovemu delu v njegovem poročilu, vendar pa brez pritiska na države članice tega v resnici ne bomo dosegli. To je vse, gospod predsednik, tukaj bom zaključil, želel sem se povedati še več, vendar pa tega časa nimam, to obžalujem. Upam, da bomo v prihodnosti obdržali ta dialog med Evropsko komisijo in vašim odmorom, kajti ta vprašanja so resnično pomembna. Realnost je zapletena in mislimo, da moramo skupaj pozeti še več pobud na podlagi Lizbonske pogodbe. Najlepša hvala. Hvala za te besede. Se zahvaljujem gospodu Landaboruju za to eh, zelo popolno obrazložitev, analitično in tudi zaradi tega, ker je znal povzeti vse teme, eh, ki so prišle v pošte v debati. Eh, Eh, nažalost smo začeli z eh, zamudo in imamo veliko stvari še na dnevnem redu, zato moramo tu zaključiti. Zahvaljujemo se za vse to, kar ste nam povedali danes tu. V imenu vseh se vam zahvaljujem za odlično delo, ki ste ga opravili v teh letih. Kot odgovorni za zunanje odnose, ko smo govorili o širitvi, o regionalni politiki. Vaš doprinos e, v evropski integraciji je velik in upamo, da boste še nadaljevali tako v tej svoji vlogi, v tem svojstvu vam čestitamo, ker ste dele, e, šef delegacije Evropske unije v Maroku. Mislim, da bomo se v tem kontekstu še večkrat srečali. Še enkrat hvala in nasvidenje. Hvala vi avevo anticipato. Kot sem že povedal na začetku današnjega dne, eh, sem povedal, da bomo eh, dali vam dokument eh, in sicer na temo energetske politike. Medtem, ko smo imeli to debato, je prišlo še do zahtev po energetske politike. Eh, obrazložitvi, zato da se eh, besedilo eh, malo popravi oziroma spremeni. Zato bom ta dokument predložil kasneje, potem, ko bo ta dokument pregledan na sestanku koordinatorjev, ki se bo odvijal v popovdanskih urah. Lahko se pravi, se lotimo naslednje točke na dnevnem redu in sicer poročilo Marijana Marineskoja, vodja delegacije Evropskega parlamenta za opazovanje volitev v Moldaviji. Volitve so bile od 26. do 30. julija. V zvezi z Moldavijo je naš odbor na treh, eh, ob treh priložnostih se sestala. Eh, vsled eh, incidentom, eh, so, do katerih je prišlo 15. aprila. Mm, vemo, da je 30. julija mednarodna misija za opazovanje volitev, ki je sklevala OVSE, in tudi eh, Marinesku je, se je te odražila, je izdala 30. julija izjavo, ki nekako ocenjuje pozitivno vse to, kako so potekale eh, volitve ob eh, spoštovanju mednarodnih načel in pravil. V tej isti izjavi pa se je, je bila vključena vrsta opaz, opažan in zahteva po utrditvi uh, demokratičnih reform in uvajanju uh, uh, ukrepov za uh, ustvarjanje za upanja med prebivalstvom. Prostite, če imate kaj si povedati osebno, dajte to storiti zunaj te dvorane, zato da lahko uh, mi nadaljujemo v miru s svojim delom. Se pravi, Marinesku, uh, kolegu kolegu Marinesku bom predal besedo. Eh, dajte nam povedati tudi, če eh, so zaskrbljenosti glede eh, zakonitosti teh volitev osnovane ali ne. Želeli bi slišati tudi komentar o posledicah tega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 parlament v eh, Moldaviji ni uspel 5. aprila izvoliti novih eh, torej, predstavnikov vlade, zato so bile sklicane te volitve. Kot vsi veste, je konferenca predsednikov pooblastila, da, se, da parlament eh, nekako sestavi skupino za opazovanje volitev iz treh članov ljudske stranke Eh, potem dva predstavnika socialnih eh, demokratov, en predstavnik ALDE skupine, torej dve skupini, in en predstavnik zelenih iz Latvije je bil predstavnik. 27. julija in 28. julija smo se srečali z ambasadorjem evropskih držav v Moldaviji. Srečali smo se tudi z predstavniki političnih strank in z visokim predstavnikom EU v Moldaviji. Sodelovali smo tudi torej, pri vseh sestankih mednarodne opazovalne skupine. Srečali smo se s predstavniki. Um, nevladnih organizacij in medijev in na osnovi vsega tega in eh, pač ob izkušnjah opazovalcev dolgo let smo lahko sprejeli naslednje eh, zaključke. Elektri, eh, torej, volivna meja je, se je zmanjšala na 35 odstotkov in 50 odstotkov bi pravzaprav moralo sodelovati, pričakovali so, vendar so se udeležili v manjšem odstotku. Tudi tisti z več eh, nacionalnostmi, torej pripadnostni različnim državam, so se lahko udeležili. Potem je tu komunistična stranka Eh, obtožila druge opozicijske stranke, da so bile krive za izgrede 5. aprila. Volivna kampanja je bila polna napetosti, celo sovraštva bi lahko rekli, kar je pripeljalo do polarizacije mol, eh, družbe. Torej, upravna sredstva so bila namenjena da se zmanjša ta napetost, medije pa je vse čas nadzorovala vlada, zlasti nacionalne medije. Komunistična eh, stranka je uživala večji dostop do medijev, vendar opozicijske stranke so tudi imele nekakšen dostop do medijev, kar pa se pred eh, volitvami 5. aprila ni dogajalo. Kar se tiče volivnih seznamov, pa Nobeden od problemov, ki so bili 5. Eh, aprila, se tu ni popravil, enaki se z nami so se uporabljali in izgovor za to je bil, da ni bilo dovolj časa za spremembe. Samo eh, maloštevilne mesta so bila izven Moldavije eh, možna, kjer bi lahko do milijona Moldavije torej ljudi iz Moldavije, eh, glasovalo. Torej, nekdani član eh, komunistične stranke je ustanovil novo demokratično stranko, s katero je pravzaprav prešel in premagal prak, eh, volivni prak. Torej, opazili smo približno 40, eh, opazovali smo na 40-50 volivnih mestih, nekako drugih težav ni bilo razen na volivnih seznamov, ko so bili ljudje bili torej, zapisani, da morajo glasovati na enem mestu, bili so pa na drugem mestu. Torej, eh, člani urada za volivna mesta so bili obveščeni o teh problemih. In, uh, Torej, ljudje, ki živijo v Pridnestru, pa so se zelo malo številno odzvali na volitve. Komunistična stranka je dosegla 48 mest sedeža v parlamentu, 12 mandatov je bilo opuščenih aprila, potem so bili trije mandati, torej sedeži se upravičujem. Liberalna stranka je dosegla 13 sedežev in eh, Moldavijska zveza 6, torej 5 manj, kot so jih imeli v aprilu. Nekaj zaključkov. Torej, zakonodajne spremembe so bile narejene, morajo biti narejene za bolj poštene volitve v prihodnosti. Elektronsko glasovanje oziroma elektronski seznam ljudi, ki imajo pravico glasovati, je treba razviti in tudi neodvisnost medijev zagotoviti. Torej, naslednja politična eh, situacija torej glavne stranke so zdaj oblikovale koalicijo, ki se imenuje Zveza za integracijo z Evropo in 28. augusta so uspeli izvoliti predsednika parlamenta. To je predsednik liberalne stranke in danes bodo skušali eh, izvoliti novega predsednika države. Vendar 53 sedežev, ki jih imajo v parlamentu, ne zadoščajo za izvolitev predsednika. Morali bi imeti vsaj 61 glasov. Kandidat je vod, gospod Filat, ki je vodja demokratične stranke, v Luku pa bo uh, se potegoval za mesto predsednika. Če ne bodo dobili uh, pom, potrebne večine 61 glasov bodo morali organizirati leta 2010 nove volitve. Karkoli pa se bo dogajalo, bo Moldavija potrebovala pomoč za to, da eh, bodo lahko premagali gospodarske probleme, ki so se tam razvili. Bistveno je, da mora Evropska unija tu pomagati Republiki Moldaviji in sicer v naslednjih mesecih. Naj za zaključek povem, nekaj, kar se mi zdi izredno pomembno. Evropska parlamentarna delegacija je bila pravzaprav um, članica mednarodne delegacije uh, OVSE-ja in pa uh, še uh, tretje, torej parlamentarne skupščine in pa uh, Sveta Evrope. In uh, Evropski parlament je bil tukaj obtožen. Uh, pomankanja lojalnosti. Zakaj takšno stališče? Po njegovih besedah resolucija Evropskega parlamenta glede situacije v Moldaviji, ki je bila maja 2009 objavljena, zlasti člen 22, je takšen, torej se glasi takole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 Rečeno je bilo, da, del... da bi morala Evropska delegacija Evropskega parlamenta sestaviti lastno poročilo in sicer o podpori eh, vodje delegacije Sveta Evrope. Torej, ta spor smo nekako rešili. Mislim pa, da potrebujemo po eh, podrobno analizo celotne situacije in tudi načina, kako Evropski parlament sodeluje z drugimi partnerji na področju OVSE-ja. Rad pa bi se zahvalil v tej zvezi z vsemi, vsem eh, članom delegacije, ki so pomembno prispevali k naših dejavnosti v Moldaviji. Hvala lepa. Bene, ringrazio. Hvala kolegu Marineskuju za to predstavitev. V tem trenutku so se, prijavi, se je prijavilo pet kolegov k besedi, zato da se držimo do odmerjenega časa, ker potem imamo komisarja Olja Rena na vrsti ob 11. Nekaj minut lahko že zamudimo, ampak, ampak nič več. Uh, bom zakl, zaključil uh, seznam uh, s temi petimi imeni in upam, da bojo korektni, kolegi dovolj korektni in se držali svojega časa. Eh, ne več kot minuto, pa pol oziroma dve minuti. Severa na vrsti kot prvi. Ne bom govoril o poročilu oziroma situaciji eh, v zvezi z volitvami, kajti predstavitev je bila celostna, vendar menim, da je to pomemben trenutek za nas kot Evropsko unijo, da odigramo pomembno vlogo in podpremo pozitiven razvoj eh, Moldavije. Pripričan sem, da je en najpomembnejših eh, nevarnosti, za tiste, ki so izgubili na prejšnjih volitvah in so zdaj eh, v položaju, da oblikujejo vlado in eh, menijo, da je še nadaljna konfrontacija tista, s katero bi lahko zagotovili izvolitev predsednika in vseh drugih v republiki. Mislim, da uspeh Eh, torej v majhnih mejah, ni nekaj, kar bi se dalo ponoviti. Vendar nadaljevanje takšnega procesa zgodnih volitev lahko ustvari ali celo eh, poglobi nestabilnost, politično nestabilnost državi. Zato je to nekaj, kar je nevarno in pa še nekaj je nevarno gospodarska situacija države. Z političnega stališča eh, mi nismo poklicani, da zdaj pač se zauzamemo za eno ali drugo stran, vendar da eh, spodbudimo tiste, ki, so, eh, ki delujejo za državo, da delujejo v smislu kompromisa, da zagotovijo uspešne volitve in delujejo v dobro države in pustijo ob strani vse tiste, ki niso prispevali k konsolidaciji Moldavije. Za nas pa je pomembno, da nudimo državi eh, gospodarsko pomoč, s katero se bodo lahko izognili socialni negotovosti, ki predstavlja veliko nevarnost. Naj zaključim s vprašanjem oziroma prošnjo komisiji, da naj bo izredno aktivna v tej zvezi in tudi parlamentu naj bo bolj energi, en, energičen pri sprejemanju tehnične podpore in predlaganju tehničnih, tehnične pomoči. Hvala, Severen. Kolega Laslov ima sedaj besedo ne več kot dve minuti. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik, poročevalec tudi. Prebral sem poročilo torej, misije za opazovanje volitev in tam piše, da je bil razlog teh volitev nesposobnost moldavijskega parlamenta, da bi zvolili predsednika v aprilu. Mislim, da je treba eh, torej, zadevo urediti in presenečen sem, ko Severin pravi, da je prišlo do nekega pozitivnega razvoja, kajti bojim se, da se bo zadeva ponovila in rad bi opazovalca zdaj vprašal, ali res gre za pozitiven razvoj, politični razvoj, ali pa lahko govorimo tukaj o politični stagnaciji, kjer ne bo možno izvoliti predsednika. Po volitvah v aprilu, to je drugo vprašanje, je bila potekala velika razprava med, glede odnosov med Moldavijo in Romunijo, e, torej kako je takrat so uvedli potrebo po vizumih e, in izdaja e, potnih listov je potekala tudi za pač Moldavice, ki so dobili romunsko, lahko dobili romunsko državljanstvo. Torej, udeležba Eh, ljudi z dvojnimi potnimi listi je bila zdaj bolje urejena kot prej, vendar to so še vseeno kritizirali, da še ni dovolj zakonito, zakonsko urejeno. In zanima me, kako je bilo pri teh volitvah s to situacijo. Sedaj ima besedo gospod Digain. Uh, gospod predsednik, bil sem delu, torej članti delegacije, podaril bi naslednje. Glede na mnenje opazovalcev in eh, članov lokalnih političnih strank so bile volitve organizirane bolje kot pa v aprilu in sicer v času pred volitvami in na sam dan volitev lahko bi rekli, da je Moldavija opravila nalo, naredila izpit v tem smislu. Kar pa je presenetljivo, pa je, da eh, volivna kampanja ni temeljila na socialnih in gospodarskih problemih oziroma eh, stanju, temveč na zadevah, ki so povezane s eh, predhodnimi volitvami v aprilu. Mislim, da še zdaj politične stranke ne razumejo, kako težavna je socialna in gospodarska situacija v Moldaviji, ki se še dodatno slabša moramo jih spodbuditi, torej te stranke, da nekako najdejo kompromis in da bodo nekako sprevideli, da potrebujejo eh, odgovorne politične stranke, politične sile. Mislim, da je Zveza za evropsko eh, integracijo tu opravila pozitiven korak. Eh, Eh, oni so predlagali kandidata za predsednika in on je morda edini, ki bo dobil podporo komunistične stranke. Če pa si pogledamo reakcijo eh, sedanje opozicije, pa ne bo presenetljivo, če bomo morali februarja biti eh, priča novim volitvam. Mislim, da moramo tu nekako izvesti potreben pritisk, da bi vse pomankljivosti v zakonodaji glede volitev odpravim, torej se odpravijo. Tako da, če bo prišlo do volitev naslednjo leto, ne bodo mosočeni z enakimi istimi problemi. Hvala, gospod Vigen. In sedaj ima besedo gospa Weber. Dve minuti, nič več, prosim. Hvala lepa, zelo eh, kratka bom. Torej, podpiram mnenje in to, kar je bilo zapaženo na volitvah, torej mnenje gospoda Marinesko. Res je, da je celotna volivna kampanja potekala pod eh, velikimi pritiski, eh, zelo neuravnovešene možnosti so imele tekmujoče stranke in pa volivni registr eh, je še vedno velik problem, kar še ne pomeni, da je prišlo do goljufi, vendar ustvarja možnosti za nje. Istočasno pa moram povedati, da sem se srečala osebno z eh, državljani Moldavije, ki so prepričani, da je njihov glas nekaj veljav. In zato je pošteno, da čestitamo eh, ljudem za rezultate volitev. Če pa eh, pomislim na vse srečanja, ki smo jih imeli in na organizacijo vsega, potem podpiram zamisel, da bi v prihodnosti morali delovati drugače. Borim se za priložnost da bi Evropska unija imela svojo lastno opazovalno misijo za volitve tudi na področjih, ki jih pokriva OVSE. Če želimo prepričati svet, da smo pomemben akter, potem moramo tako tudi delovati. Moramo biti neodvisni v teh misijah in moramo zasledovati lastno metodologijo. Hvala, gospa Weber. Zaključuje debato gospod Šulc. Hvala lepa poročevalcu gospodu Marinesku. Mislim, da je njegovo delo prispevalo, da so volitve z izjemami sicer v redu potekale. Kar pa se tiče rezultatov, da je v bistvu pad situacija v državi in mm, da je še bivši predsednik eh, na oblasti. Kar pa se tiče drugih stvari, pa so komplicirane zadeve okrog 80 tisoč Moldavicev, ki imajo tudi romunsko državljanstvo in zaradi eh, pač tega razočaranja v volitvah se bo tendenca za pridobivanje državljanstva Romunije še povečevalo in Ehm, Hvala, gospod Šulc. Eh, debata se je zaključila. Za komisijo ima sedaj besedo gospod Brender. Ja, eh, Hvala lepa. V imenu komisije bi vam rad v eni minuti predstavil, kaj pripravljamo v zvezi s podporo Moldaviji. Skrbno smo zabeležili, kaj ste povedali in zavedamo se pomena pomoči tej državi. In z naše strani smo pripravili demokratični paket eh, pomoči v višini 4 milijonov in sicer za zadeve, ki so bile v tej debati eh, poudarjene. Ta paket bomo k malu iz, torej izdali in vključili bomo vse, kar ste omenili, torej reformo medijev, podpora varuha človekovih pravic in podpora tudi drugim področjem, ki so pomembna v kontekstu eh, naših naporov, da pomagamo demokratičnemu razvoju v Moldaviji. Naj povem, da smo očitno eh, torej v stanju, da se zavedamo finančne eh, gospodarske krize in nameravamo tudi um, makrofinančno pomoč ponuditi Moldaviji, vendar točnega zneska še nimamo, torej ga ne moremo objaviti, vendar aktivno razmišljamo o tem. Nameravamo um, pa prav k malu to še podrobne obravnavati in ob tem tudi podati točne številke. Vzpostavili bomo tudi eh, pogajanja o pridružitvenem eh, sporazumu, kajti zelo pomembno je, da vidimo zadevo v širšem kontekstu in ta pogajanja, ko bodo pogoji izpolnjeni, želimo čim prej začeti. Grazie, Brender. Hvala, gospod Brender. Morda bi kolega Marinesku želel odgovoriti na nekatere opažanja kolegov. Prosim, izvolite. E, Torej naj začnem s pripombo gospoda Šulca. Če sem prav razumel, rekel je, da ima 800 tisoč Moldavicev romunsko državljanstvo. Ali je to tista številka, ki ste jo omenili? To ni res. 30 do 40 tisoč Moldavicev je, ki so pridobili romunsko državljanstvo v zadnjih 20 letih in sprostitev zahtev za eh, izdajanje vizumov ni prispevala eh, rezultatom volitev. Mislim, da so ti rezultati bili odvisni od tega, kako so se odvijali dogodki v času 7. in 8. aprila oziroma kako so bili ti dogodki predstavljeni. Odvisno je bilo tudi od tega, da so se državljani v Moldaviji zdaj v ta volivni proces bolj vključili. In eh, s tem mislim, da sem odgovoril tudi še nekaj dodatnih vprašanj. Videl sem volivna mesta in videl sem ljudi, kako so prihajali na volišča in iskali so eh, človeka, torej na seznamih in ugotovili so, aha, ta človek sploh ne živi več. Eh, v Moldaviji. In potem smo rekli, da bomo se vrnili na volišče, da vidimo, če je slučajno kdo drug volil v njihovem imenu. In takšno civilna vključitev državljanov, torej pri nadzoru volilnih seznamov, je pozitivna. Tudi same volitve so bile bolje organizirane ob vseh nepravilnostih, kaj ti volilni registri niso natančni še vedno je bila možnost, da eh, so ljudje glasovali dvojno ali trojno. Kaj ti vrsta eh, torej, eh, listin za identifikacijo je bila kar številna, torej in vozniški spit in potni list in tako dalje. Tu so še druge zadeve, ki bomo omenili v našem poročilu, da se nekako dopolni elektronski volivni registr, drugače teh problemov ne bomo uspeli odpraviti. Potem še druge nepravilnosti. Med eh, volivno kampanjo so bili problemi zlasti pri dostopu do medijev, kar pa se tiče politične situacije kot takšne. Kot sem povedal, je večina za izvolitev predsednika in to se je že zgodilo in potem tudi vlado se da izvoliti in to se bo verjetno zgodilo, vendar opozicija nima dovolj uh, glasov, da bi lahko bila izvoljena, uh, izvoljen predsednik. Kakšne so možnosti, da bi bil Marjan Lupo izvoljen za predsednika, kajti to bi bil dober izid, če bi nekaj komunistov se odločilo, da glasuje z nami zanj. Če pa jim ne bo uspelo izvoliti predsednika, potem bo morala država imeti še tretji krok volitev leta 2010. Vendar parlament eh, bo obstajal in vlado bodo vodile opozicijske stranke do naslednjih volitev. Vendar upam, da takšna situacija ne bo nastala. Vkolikor pa bo, pa sem prepričan, da bo opozicija 2010 dobila še več glasov, kot pa jih je dobila zdaj. Da pa bi se izognili resnični politični krizi, moramo kot Evropska unija nuditi močno podporo Moldaviji v tem času. Torej, pozdravljam 4 milijonsko pomoč, vendar ne smemo pozabiti, da Moldavija doživlja globoko finančno krizo in če jim ne bomo pomagali mi, jim bo pomagal nekdo drug in takrat je možno, da bodo volivni rezultati drugačni. Torej, dovisni so od tega, kdo bo Moldaviji pomagal. Intervento, ki je. Hvala za vaš pozdrav risposta. Hvala za vaš poseg, ki je skoraj v celoti odgovoril na vsa vprašanja, ki so bila postavljena in nekako povzel eh, tega, kar je bilo rečeno v tej skupini. Jaz sem prosil komisarja Olja Arena, če lahko pride k nam malo kasneje. Morda imamo možnost petminutnega odmora, če ga še ni. Ne, je že tu? potem, če je že tu, potem naj vstopi in začnemo takoj. Ja, prihaja, se pravi. Mal smo nadoknadili uh, zamudo, našo začetno zamudo. Hvala za sodelovanje. Na začetku smo začeli zamudo in nismo imeli, nismo bili prisotni v dolšnem številu za. Uh, začetek, ampak sedaj smo obrali ta pravi ritem. Signor komisar. Eh, Gospod komisar, pozdravljam vas v našem odboru za zunanje zadeve v tej novi zasedi. Junijske volitve so uh, spremenile sestavo, to je prvo uh, srečanje uh, v tej novi zasedbi. V prihodnjih mesecih bomo nadaljevali s sodelovanjem, uh, s plodnim sodelovanjem tako kot je bilo v prejšnjem mandatu. Nekaj uvodnih besed imam, potem bom pač predal besedo vam. 14. oktobra bo Evropska komisija sprejela paket za širitev, sicer celo vrsto poročil v zvezi z napredovanjem pogajanja s Hrvaško, Makedonijo, Turčijo in seveda v zvezi z napredkom ostalih eh, držav vzhodnega Balkana. Vem, da je komisar privolil to, da se predstavi paket na izrednem zasedanju eh, odbora za zunanje zadeve, ki bo naslednjega dne. Jaz vam to sporočam, še eh, naprej se zahvaljujem. Zato 15. julija je komisija predlagala, da se črta Eh, obvezno za vizum za Srbe in Črnogorce oziroma državljane Črnogore in Srbije. Mi smo vedno za to, to podpirali in smo eh, z veseljem eh, sprejeli to novico, ker že se več časa potegujemo za črtanje vizumov, čeprav imamo v zvezi s Črnogoro in Albanijo veliko problemov. Ampak eh, upajmo, da bo ta signal eh, bil eh, znak za bosanske oblasti, zato da mm, se lotijo reform, ki bodo za njih pomembne, za njihov razvoj. Gospod komisar. Radi bi izvedeli, če predvidevate kakšne pozitivne razvoje oziroma napredke v odnosih eh, s tema dvema državama v prihodnjem letu 2010. Seveda bi tudi želeli slišati, kaj v zvezi z napredovanjem pogajanj eh, eh, z vidika vstopa oziroma pristopa Hrvaške. Pa glede sodelovanja Srbije z mednarodnim kazenskim sodiščem v zvezi z bivšo Jugoslavijo in pa glede stanja na Kosovu. V zvezi s tem nismo dobili nobene eh, časovnice v zvezi z eh, črtanjem vizumov. Vem, da, more, da bo prišlo do, do feasibility študije o možnosti utrjevanja vezi eh, z Evropsko unijo, te države z Evropsko unijo, ampak tu se ustavim. Uh, z uvodnimi besedami. Predam vam nemudoma besedo, gospod komisar, in zanimi, zanimanjem bo poslušal, kaj imate povedati. Hvala. Thank you. Thank you, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. kot komisar. In bivši poslanec Evropskega parlamenta se z veseljem vračam v vaš odbor. Preden začnemo z današnjo razpravo, ki jo je omenil vaš predsednik, bi rad izrazil to priložnost, da vam vsem skupaj čestitam za vašo izvolitev ali pa za vašo ponovno izvolitev. Ravno tako bi rad čestital gospodu Albertiniju kot tudi podpredsednikom, koordinatorjem za vašo izvolitev. Rad bi čestital tudi predsedniku za zmago na Formuli 1 v spaju v Belgiji. Moj izredni sodržavljan Kimi Rajkonen je ravno tako verjetno odigral posebno vlogo pri tem. Kot je dejal sodelavec Arija Vatanena, ki je vaš bivši kolega, ki je vedno dejal, če želite zmagati, potem vzemite med seboj finca. Čestitam vam za vašo zmago. Uh, in, uh, the EU's uh, foreign affairs uh, and uh, you will carry V vašem mandatu boste odigrali zelo pomembno vlogo. In Evropski parlament je vedno odigral aktivno vlogo pri oblikovanju naše širitvene politike. S vašimi poročili ste bili zelo javni na področju vzhodne Evrope. Poslali ste zelo veliko vprašanj in pisem meni in mojim kolegom. Rad bi se vam zahvalil za odlično sodelovanje v zadnjih letih in upam, da bo tako tudi v prihodnje. Veliko krat omenjam primer demokratičnosti, ko se pogovarjam z našimi partnerji na gospodnem delu Evrope ali pa v Turčiji in kot zgled dajam ta odbor. Naj se vrnem na širitev. Pred skoraj 20 leti, 10. septembra 1991, je Nemčija, 89 je Nemčija odprla svoje je Mačarska odprla svoje meje in veliko Nemcev je zbežalo v Avstrijo. Novembra je potem padal berlinski zid. Mačari so takrat izrazili svojo, svoj pogum in vzhodni Nemci so takrat sladili zmago nad komunizmom. Takrat se je začela demokratična transformacija naše celine. Zato moramo vsi premisliti o tem, ki se nahajamo 20 let kasneje. Smo Unija 27 držav članic. Nove države članice so odgovorile na evropski magnet in se odločili za svobodo, za solidarnost, za varnost, drugače rečeno, za skupek evropskih načel. Z evropskega vidika smo širitev videli v enaki luči, torej zadovoljitev svojih lastnih interesov tako kot so želeli naši očetje ustanovitelji, smo premostili razkol med shodnim, shodno in zahodno Evropo. Sedaj imamo 500 milijonov državljanov, ki živijo v Evropski uniji. Smo zelo močni globalni akter, gospodarstvo in eh, smo vele sila, kar se zakonodaje tiče. Naši izzivi so, da storimo, kar lahko in v tej situaciji. Lizbonska pogodba je naš naslednji izziv za to, da okrepimo naše politike. Izkoristiti moramo, kar se le da in storiti vse, kar je v naših močih, da okrepimo naše pristojnosti. Gospod predsednik, Jasno je, da je gospodarstvo skupaj z delovnimi mesti tisto, kar najbolj skrbi naše državljane. Zato je prav, da so ti na vrhu naše evropske agende. In tako se je skazalo tudi na evropskih volitvah. Zato smo tudi načeli naš načrt za oživljanje gospodarstva v Evropske unije. Veliko dela imamo pred seboj tudi za pripravljanje novega vrha G20 v Pittsburghu. Medtem, ko se soočamo z gospodarsko krizo, pa ne smemo popustiti pri našem delu za stabilizacijo jugovzhodne Evrope. Bolj pomembno je, da zagotovimo stabilnost na tem delu vzhodu eh, Evrope, kot da uvažamo nestabilnost v Evropo. V tem trenutku tam vlada relativna stabilnost, tudi zaradi evropske perspektive. Če smo se kaj naučili iz 20. stoletva, stoletja je, da ne smemo biti nedejavni, ko gre za Zahodni Balkan in za jugovzhodno Evropo. V tem trenutku še nismo dosegli popolne stabilnosti. Ravno tako obstaja zelo pomemben razlog za to, da ohranimo na naši poti in to je sloves Evrope kot tudi naša verodostojnost kot globalni akter in to lahko ohranimo s tem, da lahko oblikujemo naše sosedstvo. Evropa je zelo pomemben motor na Zahodnem Balkanu. Uporabljamo naše inštrumente tudi v našem vzhodnem partnerstvu in jugovzhodni del Evrope je zelo pomemben del in veliko obljublja uh, zato da lahko nadaljujejo z reformami za demokratizacijo. Ne smemo jih pustiti na cedilu. To je eden od razlogov, zakaj smo se tako trudili za liberalizacijo viznega režima, kar je dane, danes tudi predmet razprave. Vemo, koliko pomeni prostovizni režim za državljane na Zahodnem Balkanu. Želimo, da imajo vsi to možnost, takoj ko vlade teh držav izpolnijo določene pogoje. Naj razložim, kako smo delovali in postopali. Vsaka država je dobila določen kaži pot na črt za doseganje tega prostaviznega režima, to je, da izdajo biometrične potne liste, da izboljšajo svoj nadzor nad menimi prehodi in se borijo proti trgovanju z ljudmi, orožjem in drogami. Vsaka država je storila, kar je lahko. Sedaj smo lahko zagotovili prostovizni režim prebivalcem bivše Jugoslovanske republike Makedonije, državljanom Srbije in Črne gore. Ta režim bo začel veljati s 1. januarjem 2010. Seveda, če Črna gora in Srbija še vedno izpolnjuje ta kriterije v tem trenutku. Upam, da bodo države članice potrdile naš predlog. Z vami se bomo seveda posvetovali in računam na vašo podporo naš skupni cilj je tudi, da bi prebivalci Albanije in tudi Bosne in Hercegovine sledili sosednjim državam. Če bomo dobro napredovali, bomo nov predlog dobili v sredini naslednjega leta. Hitrost napredka teh držav na poti proti prostoviznemu režimu je v njihovih rokah. Sedaj je žoga na njihovem delu igrišča. Ko bodo izpolnili pogoje, lahko podamo nov predlog tema dvima državama. Ko bo naš predlog stopil v veljavo, bodo novi biometrični potni listi dovolj, da ti državljani potujejo v države šengenskega prostora. To pomeni, da ne bo več vrst na veleposlaništvih, ne bo več pristojbin za izdajo viz. Državljani teh držav bodo lahko obiskali svoje prijatelje in družinske člane v Evropski uniji, ne da bi jim bilo treba preživeti dolgotrajne postopke za pridobivanje vize. Tako bodo lahko tudi študentje študirali v Evropski uniji. Drugače povedano, to je drug način evropavizacije civilne družbe na Zahodnem Balkanu. To kaže na to, da evropska perspektiva ni samo integriranje držav, ampak tudi ljudi in državljane. To je naš prvotni cilj. Gospod predsednik, gospe in gospodje, preden zaključim, naj vam predstavim, kakšno je sedaj stanje eh, glede širitvene politike. Če bo Hrvaška izpolnila svoje pogove pravočasne, še posebej na področju pravosodja in sodelovanja z mednažavnim eh, sodiščem. Upam tudi, da bo mejni spor Slovenijo hitro rešen Če bo tako, bomo lahko v prvi polovici naslednjega leta 2010 zaključili pogajanja. Upam, da bo to res. Opazili smo izboljšanje politično ozračje med tema dvema državama in med njihovimi voditelji. Zato mislim, da je to razlog za optimizem, kar se tiče rešitve mejnega spora med Hrvaško in Slovenijo. Upam tudi, da bo prišlo do ključnih reform v Turčiji v bližnjem obdobju, kajti napredek pogajanj je seveda odvisno od reform na področju pravosodja, še posebej kar se tiče temeljih soboščin, eh, pravne države, pravice do veroizpovedi, do sindikatov, človekove pravice in tako dalje pozdravljamo tudi posvetovanja na področju kurdske pobude. Upam, da bo to prineslo konkretne rezultate, zato da bomo izboljšali kulturne in jezikovne pravice vseh Turkov in tudi izboljšali gospodarske razmere na jugovzhodnem delu Turčije. Upamo tudi, da bo Turčija odigrala konstruktivno vlogo v pogajanjih na Cipru in da bodo prispevali k pozitivnem političnem ozračju. Če bo bivša Jugoslovanska republika Makedonija izpolnila kriterije, se bo komisija še letos odločila za začetek pogajanj s to državo. Najpomembnejše vprašanje mora pripeljati do pozitivnega ozračja za evropsko integracijo. Črna gora, tudi tam imamo zelo dobre novice. Gre za primer tega, kaj se lahko doseže, če obstaja nacionalni konsens glede evropske integracije in ko se res začne z izvajanjem. Komisija bo pripravila mnenje v naslednjih mesecih. Volitve v Albaniji so bile boljše kot v prejšnjih letih, vendar pa je vseeno bilo veliko pomankljivosti. Čakamo na končno poročilo glede volitev, kot je to ponavadi. Komisija je pripravljena na pripravo mnenja o kandidaturi Albanije, takoj ko bo svet za to zaprosil potem imamo Bosno in Hercegovino. Že večkrat sem voditeljem te države dejal, da bi leto 2009 lahko bilo ključno leto za Bosno in Hercegovino. Še vedno lahko izpolnijo pogoje za prostovizni režim za Evropsko unijo v letu 2010. Lahko izpolnijo tudi pogoje za prehod dejtonske, dejtonske stabilizacije do evropske integracije. To bo seveda odvisno od evropske prisotnosti in od dela visokega predstavnika v tej državi. To lahko odpre zelo dobre priložnosti. Nažalost pa v tem trenutku ne vidim znakov za to, da bi nas to do tega pripeljalo. Zato upam, da bo Bosna in Hercegovina zato namenila veliko pozornosti. Rano tako bo to zahtevalo veliko truda z naše strani, kot tudi strani naših mednarodnih partnerjev v Srbiji vlada še vedno trdo dela za izpeljavo eh, reform. Kljub gospodarskim težavam želi izpolniti pogoje za asocijsko pridržitveni sporazum in s tem kažejo veliko pripravljeno za evropsko integracijo. ravno tako je izpolnila pogoje za prostovizni režim, izboljšala pa se tudi sodelovanje z meddržavnim sodiščem v Hagu. Upam, da bomo kmalo lahko deblokirali umestno sporočilo in s tem priznali napredek Srbije. Na Kosovo zelo dobro deluje pravni okvir reforme, malo manj. Pričakujemo več reform na področju pravosodja. Študijo bomo predstavili oktobra v kontekstu našega širitvenega paketa v sredini oktobra. Takrat bomo ocenili, kaj mora Kosovo še storiti, zato da bo izpolnilo kriterije za evropsko perspektivo. Ključno je seveda mobilnost, trgovina in regionalno sodelovanje. Ciprus, eh, Cipr. Tam se pogajalci soočajo s pomembno fazo. Upam, da bo do pogajanj prišlo k malu, upam, da celo ta teden. Upam, da bo letos prišlo do ponovnega združenja Cipra. Lahko vam zagotovim, da bo predsednik Baroso, kot tudi celotna komisija, storila vse, da jim bomo pomagali pri doseganju tega cilja. In še za konec, še nekaj v zvezi z Islandijo. Islandija je evropska država, ki ima zelo močne demokratične korenine, je zelo močno integrirana v Evropsko unijo preko gospodarskega prostora, sodeluje pa tudi v šengenskem prostoru. To pokriva dve tretjini evropskega pravnega reda. Ni pa nobenega hitrejšega postopka, ni nobene krajšnice za vstop v Evropsko unijo. Kriteriji so enaki za vse države kandidatke glede na izpolnjevanje pogojev. Komisija bo pripravila zelo natančno in obširno mnenje, kot eh, je to bilo do sedaj eh, v navadi za vse države kandidatke. Za zaključek naj povem, da se spominjam na moje zaslišanje leta 2004, ko sem kandidiral za komisarja za širitev. Takrat ste me vprašali, kakšen je moj program za širitev kot komisar. Takrat sem dejal, da želim delovati na področju šestih ciljev skupaj z Evropskim parlamentom in svetom v petih letih od leta 2004 do 2009. in to je, da bomo leta 2009 imeli Evropsko unijo 27 držav članic, drugič, da bi dosegli končni status oziroma fazo pri pogajanjih s Hrvaško in tretjič, da bi zahodno-balkanske države bile vključene v evropsko perspektivo s sporazumi in četrtič, da bi Turčija bila na poti proti Evropi in petič, da bi da bi rešili status Kosova in šestič, da bi Cipr postal združena država. Pet od teh šestih ciljev je doseženih, ne v svojem polnem obsegu smo jih pa le dosegli. Vemo, kaj moramo še storiti, vključno z dvostranskimi vprašanji. Dragi prijatelji, danes je Evropa združena in svoboda. Svoboda naj takšna tudi ostane. Upam, da bomo dokončali svoje delo na jugovzhodnem delu Evrope, kot tudi na severu Evrope. To je zelo težka, vendar pa pomembna misija. Vi boste igrali pomembno vlogo, da nam bo to uspelo. Želim vam veliko uspeha pri vašem delu. Upam, da bomo sodelovali za doseganje teh ciljev. Hvala. Grazie, Hvala, gospod komisar, za to jasno uh, predstavitev. Sedaj bo na vrsti uh, debata. Še 27 kolegov se je prijavilo k besedi. Ne morem sprejeti drugih uh, eh, prošen, poleg teh. Najprej bojo imeli besedo koordinatorji. In samo za minuto in 30, kot pač vsi ostali danes zjutraj. Oprostite, če se, moram, se moramo omejiti s časom, ampak organizacijsko so mi rekli, da moramo tako postopati. Minuto pa pol, gospod Salafranka je prvi. Ladje. Gospod predsednik, res je prav, da vzpostavimo določeno oceno doseženih ciljev. Rad bi se zahvalil komisarju Renu za upravljeno delo in za to, da je omenil vse dosežene cilje in tisto, kar je treba še doseči. Rad bi vam zastavil nekaj vprašanj. Omenili ste, da ne bo nobene bližnice za Islandijo. Zanima me. Mm, ka, kakšno je vaše mnenje glede na večino, s katero so sprejeli to prošno za članstvo v islandskem parlamentu. Govorili ste tudi o, za, o zaključevanju pogajanj s Hrvaško. Mislite, da boste v šestih mesecih lahko rešili tudi obeno vprašanje med Slovenijo in Hrvaško? Kako bi lahko dosegli prostovizni režim za Bosno in Hercegovino, kaj mora ta država še storiti?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 tudi sam sem prepričan, da je komisija dosegla določen pomemben uspeh v tej smeri in ne bi bil član tega parlamenta, vkolikor ne bi uspeli pri širitvi na Romunijo in Bolgarijo. Spregovoril pa bi rad o liberalizaciji eh, režima vizumov torej, odločitev, da se zagotovi eh, torej, potovanje brez vizumov za Makedonijo in eh, Črnogoro, je pozitiven korak. Vendar pa obstaja nekaj napetosti, kajti Albanija in Bih nista vključeni v ta paket. Mislim, da je treba vsako državo ceniti po, njih, po njenih eh, vrednotah. Ali lahko poveste, kakšni so problemi v Albaniji in v Bihu, ki preprečujejo ti dve državi, da bi bili vključeni v paket? Rad bi, da povedat, poveste tudi nekaj o situaciji z eh, Bosno in Hercegovino ali kajti tam je veliko uh, Srbov, ki imajo srbsko državljanstvo in bodo lahko potovali v Evropo. Ali ni to primer diskriminacije? Kar pa se tiče Turčije, pa naslednje. Pred kratkim je predsednik vlade Erdogan v, na obisku v Bruslu nekako vzbudil veliko upanj za Turčijo, da bi šla na evropsko pot. Ali menite, da gre eh, res za primer eh, približevanja, pravega približevanja Turčije Evropi? Hvala na vrsti, gospa Nejc. Gospa Nejc. Torej, skušala bom biti kratka. Veseli me, da ste. Uh, tu, gospod komisar. Rada bi vam čestitala za delo, ki ga tako uspešno upravljate in ga boste tudi v prihodnosti. Sama bi se osredotočila na eh, torej, ukinitev vizumov. Veseli me, da bodo državljani Makedonije, Črnegore in Srbije lahko potovali od 1. januarja dalje brez vizumov, vendar obžalujem dejstvo, da to ni možno za prebivalce Albanije in Bosne in Hercegovine. Sprašujem, ali ne bi bilo možno, da če te države sprejmejo določene ukrepe, potem bodo njihovi državljani lahko tudi uživali ukrep odprave vizumov. Kajti zdi se mi, da če bo ta situacija trajala dolgo časa, zlasti kar se tiče Bosne, potem bodo bosanski Srbi in pa Hrvaški, Hrvatje v Bosni, skušali pridobiti vizume od sosedskih držav, kar bo kohezijo države spodkopalo. Torej, niste govorili o odpovedi vizumov v o, Kosovu. Zanima me pa, kakšen je vaš pogled glede vizumov v, o, na Kosovu. Gospa Lunaček ima sedaj besedo, prosim. Resident. Hvala lepa gospod komisar in za delo, ki ga upravljate v okviru širitve. Tudi jaz se zanimam za eh, liberalizacijo vizumov v zvezi s Kosovom in Turčijo. Torej, kar se tiče vizumov, podpiram, kar je kolegica Nejcova povedala, za naš zame in za mojo skupino je pomembno, da tu pride do večje svobode glede vizumov, kar bo sicer veljalo za Makedonijo, Črnogoro in Srbijo. Problem pa je seveda sta Albanija in pa Bih. Postavljam si vprašanje. Tudi pri Srbiji je še nekaj stvari, ki jih mora izpolniti. In to, kar jaz lahko razumem iz medijev in iz pogovorov, um, je, da Srbija to želi, torej njena politična želja. In zato menim, zakaj to ni možno tudi za Bosno in Hercegovino kajti povedali ste že, kako je s hrvaškimi bosanci in s srbskimi bosanci in tako se muslimani, torej Bosni, počutijo zapostavljene. Torej, gre za politične odločitve za takšno liberalizacijo. Povedali ste tudi, da bo komisija sredi leta 2010 eh, oblikovala nov predlog. Jaz sem pa razumela, da se bo v tem odločalo že novembra. Upam, da bo prišlo do tega prej. In pa še vprašanje. Včeraj smo imeli gospoda Fejta tukaj, ki je govoril o Kosovu in o lokalnih volitvah, ki bodo tam. Ali strani komisije obstaja podpora za torej, nevladnim organizacijam, torej za, da bi srbski kosovarji da bi sodelovali na volitvah. La parola all'onorevole Tannock. Gospod Tanuk ima sedaj besedo. Torej, hvala lepa, gospod predsednik in pa komisar. Torej, moram povedati, da mi podpiramo proces širitve, vendar naj vas spomnim, da morajo biti kopenhaški kriteriji popolnoma izpolneni pred eh, pridružitvijo. In eh, širitev mora evropska publika tudi javnost podpreti in zato morajo biti obveščeni o procesu širitev zlasti Združeno kraljestvo. Kar se tiče Islandije, pa menim, da je eh, to poseben status države, zlasti ker je članica že EAA na Zahodnem Balkanu, ki pa je predstavlja večji diplomatski izziv, pa seveda moramo delovati, moramo delovati, z, torej eh, moramo zagotoviti stabilnost, potem, eh, torej, da bo manj korupcije. Eh, seveda pa upam, da bo Makedonija kmalo lahko začela s pogajanji. Kar pa se tiče Cipra, ki mi je zelo pri srcu, Eh, tu želim, da bi bili eh, nekako, da bomo dosegli uspeh. In potem je tu še tretja stranka, ki jo moramo upoštevati in upam, da boste uporabili svoj vpliv pri pogajanjih. Hvala, gospod Tanov, da ste se držali mirnega časa. Sedaj ima besedo kolega Hatki Georgiju. Gospod predsednik, najprej bi čestital Olju Renu za doslej upravljeno delo. Mi kot grški predstavniki se strinjamo, podpiramo vstop Turčije. Ima veliko rezidentov in želimo, da vstopi želeli bi postati motor mm, tega procesa. Jasno je, da mora Turčija eh, vse zaveze izpolniti. V tem smislu moramo najti eh, neko rešitev za ciprsko vprašanje. Katerikoli postopek eh, ne, mora, u, mora upoštevati kar je počela Turčija. Ankarski protokol ni bil spoštovan, se pravi, ciprskim ladjam ni še dovoljeno, oziroma letalom ni še dovoljeno, da vstopijo v turška letališča oziroma pristanišča. Moramo najti rešitev, ker je to problem eh, evropske razšeznosti brez eh, rešitve ciprskega vprašanja z umikom vojakov z Cipra in z polno zavezo k demokraciji ne bomo ničesar naredili. In če pride do ne rešitve, bo Cipr postal velikanski problem za Evropsko unijo. Rekli ste, gospod komisar, da bo Evropska komisija storila vse, kar je v njeni moči, zato da reši ciprsko vprašanje. Ampak sprašujem vas, kaj menite, kaj, kaj to pomeni, kaj bo se storili, kaj bo Evropska komisija storila za rešitev ciprskega vprašanja. Eh, priporočam vam, da se držite odmerenega časa, prosim vas. Belder je na vrsti. Eh, meneer de commissaris. Gospod predsednik, komisar. Pritegnil bi, vam, bi vašo pozornost na nekaj, kar se veže s Turčjo. Kristijani, prostovoljci, ki se nahajajo v Turčji v tem trenutku, so izključeni od nekaterih um, socialnih in, uh, institucij za starostnike, za otroke moramo premostiti to situacijo, ko nekateri ljudje ne morejo, nimajo dostopa do pomoči. Kristijani se bojijo, da bodo zavrnjeni samo zaradi tega, ker so kristijani. Gospod komisar, sprašujem vas, da se osredotočite na ta problem in da pritisnete na turške oblasti, zato da bo konec tega stanja da bo jasno rečeno in eh, komisija mora jasno eh, se izraziti. Hvala, eh, kolega, da ste se držali časa. Bandar ima sedaj besedo. Dank u wel, voorzitter. Geachte heer Reen, u heeft natuurlijk... Gospod predsednik, gospod Reen je opravil odlično delo v zadnjih letih, čeprav širitev na Bolgarijo in Romunijo je je imel negativno vpliv na našo državo zaradi kriminala, ki je romalo sem. Uh, vi ste rekli, da ste se od tega veliko naučili, uh, da bi bila to napaka in treba je uh, ustaviti širitev. Ne potrebujemo Islandije, ne, ne potrebujemo islamskih. Uh, Eh, držav, Bosne in tako dalje. Islamizacija Evropske unije je nevarnost, moramo postaviti konec temu. Eh, lahko so dobri sosedi, ampak ne člani. Liberalizacija vizumom pomeni, da eh, dovolimo, da bodo k nam prihajali kriminali in teroristi v Evropo. Tudi v Albaniji in Bosni bo to imelo zelo negativne posledice za našo državo, za nizozemsko, konec eh, s, tem, eh, s to islamizacijo Evrope. Prosim, da nehamo s to politiko in da uh, prosim, vrnite se v, na Finsko. In. Reuten, nome Reuten, gospa, nome Reuten. En hnugen, om uh, na menj. Gospod predsednik, res mi je v čast, da lahko spregovorim po častitljivem kolegu ook te spreken over uitbreiding. Voorzitter, in tegenstelling. Zato da govorimo o širitvi. Eh, Z razliko tega, kar eh, je bilo komaj izrečenega, eh, zelo spoštujem delo tega komisarja v odnosu do širitve. Gospod predsednik, dobro vemo, da je prišlo do napak in ko pač nekdo stori napako, je. Yeah svet, komisija, ampak še predvsem pa Evropski parlament, lahko uh, tudi popravijo to napako. Gospod predsednik, mi moramo podpreti varnost in svobodo na naši celini, ampak tudi uh, socialno enakopravnost. Vemo, da skupaj lahko storimo več z socialnega in gospodarskega vidika skupaj, kot če bi delovali sami. Od leta 1991, naj povem, prav zaradi širitve, zahvaljujoč se, širit, se širitvi tudi mi na nizozemskem, smo uh, napredovali vsi skupaj znotraj Evropske družine. Gospod predsednik. Armenija. Pozitivni a, razvoj smo beležili v Južnem Kaukazu, tudi kar zadeva same kurde. Pozitivna je tudi a, civilna zakonodaja za a, vojake. Kaj lahko storimo, gospod komisar, za to, da a, napredujemo po tej poti, da podpremo ta razvoj? Veliko je bilo storjenega, naprimer zadnjo razsodbo sklepom eh, sodišča v Turčiji, potem poti mora nadaljevati. Eh, Turčija zelo potrebuje vse to. Gospod Kopa na vrsti. Gospa Kopa, gospod komisar, eh, v zadnjem letu vsa poročila dokazujejo, da je prišlo do izboljšave odnosov med Ciprom in Turčijo. Ampak sedaj so se stvari spremenile. Vemo, kako kako se stvari odvijajo in kaj se dogaja z ciprskimi ladjami, ki nimajo vstopa v grška pristanišča. Vemo, kaj se dogaja, kaj se je zgodilo v Egejskem morju. Prišlo je do napadov, eh, se pravi, da kršitev moratorija na Egejskem morju v tem poletnem času Turčija ne spoštuje mm, podpisanih dogovorov do 2002. leta z Grčjo, kar zadeva ilegalno priseljevanje in izseljevanje. Eh, dejansko je prišlo do pozitivnih eh, signalov med eh, Armenijo in Turčijo. Lahko bi tudi rešili kurdsko vprašanje s Turčijo, ampak imamo ta, to fronto, ki je še odprta z Grčijo. Eh, lanskoletno poročilo nažalost eh, ne moremo potrditi. Ali je možno kaj storiti v zvezi s tem? Hočemo dejansko, hočemo dejansko mm, potisniti ta, ta, eh, te odnose na višjo raven, da se izboljšajo. Res vas prosim, da se držite odmirjenega časa, ker imamo veliko prijavljenih besedi komisar, izvolite. Uh, hvala lepa, predsednik, in hvala tudi članom za pomembna vprašanja. Skušal jih bom odgovoriti čim bolj natančno in potem bom prisluhnil še na nadaljne vaše intervencije. Zelo cenim namreč takšno razpravo. Kar se tiče nekako eh, celotne struje vprašanj. Je zelo zanimivo, da eh, gre za torej, mnenje proti muslimanom, kar se tiče liberalizacije vizumov za Bosno in Albanijo. Eh, torej, da se bojimo neke vrste islamizacije Evrope, vendar naj vam zagotovim, da teg, do tega ne bo prišlo. Mi želimo vzpostaviti oziroma ohranjati takšno politiko, da bomo države obravnavali glede na njihovo lastno stanje, kar so dosegle in bo, o tem bo odločil Evropski parlament in Evropski svet. Torej, na ta način ocenjujemo države, kakšen napredek so napravile glede pogojev, ki smo jih mi sami postavili. Torej, drugače pa nimam nič proti, da bi se moral vrniti na Finsko. Prav lepo poletje smo imeli letos, vendar imam še nekaj dela, ki ga moram opraviti na področju širitve in evropske politike. Torej, eno eh, smerne karte za Finsko ne bom sprejel. Kar se tiče eh, viz, eh, katerih je govoril gospod Salafranka, gospod Vinegin, gospa Vigenin, gospa Lunaček in tako dalje, bi omenil naslednje. Razlogi, zakaj Albanija in eh, Bih nista vklju, bili vključeni v sedanjem predlogu, torej v predlogu Julija za odpravo vizumov na Zahodnem Balkanu. Razlog je preprost. Torej, omogočiti potovanje brez vizumov za katerokoli državo ni stvar politične odločitve. Gre za eh, povezanost s pogoji, ki so pogosto tehnične narave, pa vendar so bistveni in pomembni in treba jih izpolnjevati. Šengensko območje je skupno območje prostega eh, potovanja med 28 državami trenutno in s tem zagotavljamo varnost državljanom, ki živijo na tem področju. In to je prva naša skrb in najvišji varnostni standardi morajo veljati zlasti na zunanjih mejah eh, šengenskega območja. In to je razlog in edini razlog, zakaj Albanija in Bosna in Hercegovina eh, julija nista bili vključeni v naš predlog. Torej nista še teh pogojev izpolnjevali. In eh, zdaj skušamo nekako uporabiti logiko, ki jo je omenila tudi gospa Nejcova. Če države izpolnjujejo pogoje, potem postanejo eh, član takšnega predloga. In to je tisto, kar nameravamo storiti. Ali z drugimi besedami, ko bodo nas eh, resno prepričale, da lahko kratkoročno izpolnijo pogoje, bodo v trenutku, ko bodo pogoji izpolnjeni v našem predlogu. Kar pa se tiče roka, ta bo določen tako, da bodo države te cilje lahko dosegle sredi leta 2010. Ponovno pod pogojem, da bodo izpolnile vse zahteve. In kaj še morata izpolniti Bosna in Hercegovina in Albanija? torej širšo eh, uporabo biometričnih potnih listov, potem vzpostavitev institucijskega okvira za borbo proti eh, kaznivim dejanjem in korupciji in pa okrepitev upravljanja z mejami na mejah. To naloga mene in Žaka Baroja in celotne komisije je, da prepričamo, vse ministre notranjih zadev z Evropske unije, torej države Evropske unije, da so te države svojo domačo nalogo opravile. V ta namen pa moramo biti zelo pozorni in zelo strogi pri naši analizi. Poslal sem pismo kjer sem omenil specifična področja, na katerih mora Bosna in Hercegovina še narediti napredek. To sem poslal ministru za varnost eh, te države. Naj vam ena ali dva kritična primera omenim. Prva zadeva je izdaja biometričnih eh, potnih listov in to širša uporaba tega torej šele z začetkom avgusta so s tem začeli, torej potem, ko je bil naš predlog že izdan. Kar se tiče izdaje teh biometričnih eh, potnih listov, naj bi se začela oktobra. Kar pa se tiče Makedonije, Srbije in Črne gore, torej nekdanja Jugoslavijska republika Makedonija več kot 120 tisoč potnih listov, biometričnih namreč je bilo že izdanih v Srbiji več kot 700 tisoč, v Črni gori več kot 100 tisoč. Tako vidite, da gre za izpolnjevanje pomembnih tehničnih pogojev in ko se bo to zgodilo, potem bomo nadaljevali in sestavili ustrezno priporočilo še za ostale države na Zahodnem Balkanu. Kar se tiče drugih zadev, čisto na kratko, da bomo imeli dovolj časa še za nadaljevanje razprave glede Islandije. Rekel bi, da je najboljši eh, opis sedanjega statusa Islandije v primerjavi z ostalimi potencijalnimi kandidatkami je, da zaradi demokratičnega eh, vladanja in pa sodelovanja v šengenskem področju in drugem področju je z razliko od drugih balkanskih držav že na pol poti tega maratona v smeri proti Evropi. Hrvaška je sicer že bolj spredaj. Islandija je približno opravila 35 do 40 km in preprosto zato, ker uporablja že dve tretjini evropskega akija. Torej, prijatelji, ki vadijo za maraton, pravijo, da kilometri po 35 km so tisti, ki so najtežji, zato ne smemo podcenjevati izzivov, s katerimi se bo Islandija še soočala vendar opravila je že zelo veliko dela v, zmeri, v smeri integracije v Evropo, kot pa druge potencijalne kandidatke. Turčija in Armenija. To je bilo vprašanje, ki ga je eh, postavila gospa Kopa in eh, moram v zvezi s tem povedati, da je prišlo že do določenega razvoja v zadnjih mesecih sta državi normalizirali svoje odnose, vzpostavili diploma, diplomatske odnose in to bo vplivalo na stabilnost na Kaukazu. Kar se tiče Turčije, to je omenilo več eh, govorcev. Uh, gospod Tanok, Bilder in drugi, gospa uh, Omen Reuten. Naj povem, kar je ona povedala, torej glede pomena širitve na splošno in pa naš proces torej v zvezi s Turčijo. Rad bi povedal, da moramo biti pošteni in uh, trdni odnosih s Turčijo, torej, da se držimo svojih obveznosti, kajti to predstavlja nekako prave temelje, na osnovi katerih lahko zahtevamo od Turčije, da naredi napredek v smeri približevanja Turčiji. Seveda, tu je potovanje enako pomembno kot pa sama destinacija kot pa destinacija. Torej, gre za zagotavljanje temeljnih svoboščin, eh, vir, eh, torej, verskih svoboščin, eh, svobodo izražanja in to je zelo že pomagalo torej, v debati s kurdskim vprašanjem. Turčija bo postala celo na ta način boljši partner v naših bilateralnih odnosih, pa tudi v borbi z eh, torej boju za vzpostavitev stabilnosti na Kaukazu. Bom počakal zdaj še na naslednjo skupino vprašanj. Hvala, gospod komisar, da ste tako sintetično podali vse. Ampak moral bom drugo skupino prositi, da se omeji na eno minuto, Zato vas prosim, da takoj postavite vprašanje in eno samo vprašanje, brez vsakačnega uvoda. Eh, gospa Pak. Najlepša hvala, gospod eh, komisar, da ste prišli. V tem kratkem času seveda ne morete govoriti o vsem in zato ste nisi, niste poglobili v vsa vprašanja. Zanima me, Kaj to pomeni, ko pravite, da bi v sredini naslednjega leta lahko zaključili pogajanja s Hrvaško? Zanima me, kdaj bomo odprli novo poglavje, razen če sosedna država to dopusti. Kaj se bo dogajalo z Makedonijo? Pravite, da lahko mogoče začnemo s pogajanji naslednje leto. Bo Grčija to dopustila? To so vprašanja, ki so zelo pomembna vendar pa ste jih enostavno izpustili. Zanima me tudi, kako je Srbijo, kako daleč so sodelovanjem z eh, meddržavnim sodiščem v Hagu. In še eno vprašanje, kaj pa Kosovo? Sedaj obstaja velika napetost, o tem smo včeraj govorili, o tem niste nič dejali. Gre za policijsko sodelovanje med Srbijo in Euleksom. Zanima me, če Eulex ni prekoračil svoje pristojnosti in to bo prineslo zelo veliko težav na ulicah na Kosovo. Zanima me, kakšne vaše mnenje o tem. Besedo ima svoboda. Še enkrat vas prosim, brez uvoda, samo eno vprašanje, če, če je možno. Hvala. Uh, Hvala lepa. Glede viz. Obžalujem situacijo, vendar pa razumem vaše argumente in jih tudi podpiram. Rad bi vprašal nekaj v zvezi s Hrvaško. Še vedno sodelujete v pogovorjih med Slovenijo in eh, Hrvaško v zvezi z omenjimi vprašanji, ali gre samo za dvostranska pogajanja. Hvala, gospod eh, Svoboda. Sedaj ima besedo kolegica Dženako. Petro, prosim, mi. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Komisar je rekel, da moramo uh, dosledni biti in jasni s Turčijo. Seveda moramo biti enakopravni v tem in odločni, ampak kako lahko nadaljujemo po tej poti, če ena uh, država Evropske unije ne priznava uh, in sicer Cipr, Turčijo. Kaj se bo zgodilo s protokolom Ankare? In sedaj ima besedo gospod Taler. Eh, grazie, presidente. Čestitam vam, gospod komisar, za vaše delo v zadnjem mandatu. Mislim, da ste ogromno opravili. Glede viz se strinjam s tistimi, ki mislijo, da je napaka komisije, da izpušča Bosno in Hercegovino. Mi glede Bosne nimamo pravice čakati, da sami naredijo svoje. Okay. Uh, I want to grant, uh, congratulate you, Mr. Commissioner, for the job you. Čestitam vam, gospod eh, komisar, za opravljeno delo v zadnjem mandatu. Kar zadeva vize, mislim, da je napaka to, kar ste storili. Mislim, da ni prav, da samo pričakujemo od um, vlade v Bosni in Hercegovini, da stori vse samo. Moramo jim pomagati. Ne gre za državo, kjer bi obstajali politiki, ki bi imeli politike, ki ne želijo, da Bosna in Hercegovina vstopi v ta režim. Mi moramo pomagati pri izdaji teh potnih listov. Zanima me še nekaj. Evropska unija še posebej komisija mora biti bolj aktivna, še posebej, ko gre za preventivo. Na Zahodnem Balkanu obstaja zelo veliko manjših težav, kar se tiče meja. Hrvaška ima mejne prehode s Slovenijo na Donavi s Srbijo, Vojvodina in tako dalje. Zanima me, če imamo preventivne dejavnosti za to, da bi pomagali tem državam na administrativni ravni, da to ne bo postalo večji politični problem in da jim pomagamo pri preprečevanju tega, da bi se to sprevrgo v veliko politično vprašanje, ko bodo želeli vstopiti v Evropsko unijo. Hvala. Gospod Kacin ima besedo gospod komisar, strinjam se z vašo izjavo, ko pravite, da ne boste kupili eh, enosmerne vozovnice. Potrebujemo vas. Upam, da boste z nami še pet let. Pravite, da so države na Zahodnem Balkanu precej stabilne. Bojim se, da so zelo stabilne v svoji nestabilnosti. Zato se moramo še potruditi, da bodo te države postale bolj stabilne. Vizni režim za to potrebujemo naprimer na Kosovu. In kakšna je možnost za albanske kosovčane, da si pridobije, pridobijo vize? En način je, da se preselijo v drugo državo, naprimer veliko se jih je preselilo v Makedonijo. Zato bo prišlo do velikega pritiska za izdajo potnih listov v sosednji državi. Če želite stabilizirati to območje, potem morate stabilizirati vsako državo posebej. In prosti vizni režim za vse državljane Kosova jedan od predpogojev za to. In še zadnji stavek, gospod komisar, v Bosni in Hercegovini imamo veliko vlad, ministri odstopajo z državne ravni, z federacijske ravni in sedaj smo stopili v krizo. Kako pričakujete, da lahko izpolnijo tehnične predpogoje, ne da bi jim pomagali za to, da bi njihova vlada postala učinkovita in da bi bila živa? Revoli flot besedo ima gospod Flotr. Brez uvoda, prosim. In samo eno vprašanje, še enkrat vas prosim, drugače ne boste do eno minuto. Gospa. Oprostite, moram majhen uvod in sicer šokirana sem bila, ko sem slišala na reakcijo. Uh, tak komentar, eh, čista ksenofobija strani kolega. Mislim, da je bilo tudi žal, žalitev do vas. Morali bi eh, primerno reagirati eh, zato, ker ima ta naš odbor svoje dostojanstvo. Ampak gospod komisar, v zvezi s Turčijo bi rekla, da smo že govorili o raznih pozitivnih vidikih, naprimer. Eh, dogovor med Armenijo in Turčijo, to pričakujemo, ampak sprašujem, če obstaja tu neka strategija, nek način za Evropo, da, da lahko podpre ta protokol med Turčijo in Armenijo. In potem še kar zadeva uh, uh, priseljeniški tokovi, to je povzroča trenja na uh, grško-turški meji, bodi si na Egejskem oju kot uh, na Kopnem. Uh, mislim, da je Evropa s svojim, svojim dogovorom dala ne, eh, ne, ne pravi odgovor. Kaj, že, kaj mislite narediti v tem smislu? Van Norden. Um. Hvala lepa, gospod predsednik. Hrvaška, gospod komisar, glede na vaše izkušnje, na katerih konkretnih korakih ustrajate? da se Hrvaška ne bo več soočala s eh, obstoječimi problemi, kot so organiziran kriminal in korupcija. Islandija bo vstop Islandije v Evropsko unijo pomenil konec skupne ribiške politike. Honorevole Lansborf. Lansborf. Äh, komisar, dve vprašanje v zvezi s Turčijo. Na, ob koncu zadnjega mandata smo ugotovili probleme glede tega, kar je za nas zelo pomembno, to je svoboda tiska. Je od takrat prišlo do pozitivnega ali negativnega razvoja? V vašem zadnjem poročilu ste bolj podrobno obravnavali glede tega. In še nekaj, kar je povedala gospa Flotre. Seveda se veselimo pri. Eh, Eh, bli, približevanja Turčije in Armenije, vendar pa se pojavlja vprašanje varne dobave energije. Zanima me, kaj menite o vlogi Azerbajdžana v tem procesu med Turčijo in Armenijo, kako bomo to rešili, da bo prišlo do konstruktivne situacije. Gospod komisar, Povedali ste, kaj morajo storiti države kandidatke, kaj bo pa mora storiti Evropska unija. V vizni režim moramo priključiti tudi Bosno in Hercegovino in tudi Kosovo, če ne bo prišlo do destabilizacije, če bo imela Srbija prosto vizni režim, te države pa ne. In še drugič, priznavanje Kosova. Kaj boste storili, da bodo še preostale države to storile za to, da bo EULEX lahko res očinkovito deloval? In še tretjič, pogajanja s Hrvaško, kaj boste storili zaradi blokade strani Slovenije in še Srbije? Kaj boste storili za to, da bo prišlo do sodelovanja čezmejnega sodelovanja z manjšino na Vojvodini? nekaj, kar eh, bo transparentno in da ne bo doporočilo ostalo v Belgradu. Eh. Hvala lepa. Čestitam, komisar Ren. Prepričan sem, da bomo v večini podprli vaše delo, v vašem delu. Zelo težko se je odločiti, kaj je bolje, če ste voznik Formule 1 ali maratonski tekač. Kakšne je vaše znanje eh, glede pravnega reda in Turčije, ankarski proces? kako Turčija izvaja ankarski protokol in še Hrvaška. Ste vi upleteni v medijacijo med Slovenijo in Hrvaško? Kako boste premostili to težavo? Eh, S tem zadnjim posegom smo zaključili drugo skupino desetih eh, eh, posegov. Sedaj ima besedo komisar. Najlepša hvala. Da začnem s Hrvaško, kar je omenila gospa Pak, omenila pa ste jo tudi gospod Poselt in tudi drugi poslanci, med njimi tudi gospod Svoboda. Naše poročilo o napredovanju bo objavljeno v šestih tednih. Sedaj obdelujemo še zadnji material za to poročilo zato imam, si pridržujem pravico, da se bom vrnil v vaš odbor, ko bomo opravili svojo lastno nalogo, zato vam lahko poročamo o kritičnih področjih in napredku, kot so pravosodne reforme in tudi ladedilništvo gre za kritična politična področja. Zelo radi bi videli, da so reforme na področju pravosodja resnično izvedene. Radi bi videli tudi, da bi prišlo do sporazuma med komisijo in hrvaško vlado glede prestrukturiranja šestih hrvaških ladedelnic. to želimo urediti čim prej. Gre za reformo kritičnega pomena, zato da lahko zapremo eden, enega od pomembnih poglavij, kot je konkurenca in državne pomoči. Torej, čez nekaj tednov se bom vrnil k vam in vam o tem kaj več povedal. Nasplošno pa lahko povem, da je Hrvaška storila zelo velik napredek pri reformih procesih, gospodarskih reformah. Hrvaška sedaj trpi, kot tudi druge evropske države, zaradi posledic finančne in gospodarske krize, kar seveda zahteva zelo veliko energije strani vlade in parlamenta. Bivša Jugoslovanska republika Makedonija, kot sem že povedal v uvodni izjavi, je ta država opravila zelo dober napredek pri doseganju osmih pogojev, ki smo jih zastavili marca 2008. Ocenili bomo pripravljeno za odprtje pogajanj v luči teh osmih točk. Mislim, da obstaja zelo realne možnosti, da bo država izpolnila pogoje za to vseeno pa si pridržujem pravico, da se vrnem v vaš odvor in vam povem kaj več v zvezi s tem, ko bomo objavili poročilo o napredku v tej državi. Gospod Svoboda je zastavil vprašanje v zvezi z pogani o menem vprašanju med Slovenijo in Hrvaško. Vprašal je, če sem še vedno vključen v ta pogajanja. Od januarja do julija sem zelo intenzivno delal na tem vprašanju. Začeli smo zelo oddaljenimi stališči, približali smo se zelo blizu in imamo sedaj besedilo in upam, da bomo kmalo dobili končni dogovor med dvema državama, zato obstaja realne možnosti. Posvetovalni in tehnični del je upravljen, sedaj pa je stvar v rokah teh držav, njihovih vlad, da storijo še zadnji korak in zaključijo eh, to zadevo z dosežkom dogovora. Politično ozračje, kot sem že dejal, je dosti boljše sedaj v tem trenutku, kot eh, je bilo prej. Lahko samo pozovem obe državi, da se potrudita in najdita rešitev za to vprašanje, da lahko Slovenija odpravi blokado za pogajanja s Hrvaško. Gospod Farben. Ah, gospod Taler, je omenil Bosno in Hercegovino in prostovizni režim. Razumem, kaj želite povedati, vendar pa dajemo finančno pomoč Bosni in Hercegovini kot tudi drugim državam. Bivša Goslovanska republika Makedonija je bila najhitrejša in je bila najbolj uspešnejša pri uporabi evropske finančne pomoči. Rad bi se zahvalil državam članicam, ki so dajale strokovno pomoč, ki je obrodila sadove in olajšala liberalizacijo viznega režima teh držav. Ne gre samo za politično odločitev, včasih je potrebno veliko tehničnega dela, ki ga je treba upraviti v teh državah. Gospod Kacin. Vi ste omenili stabilnost glede nestabilnosti v tej regiji. Seveda vas razumem, vendar pa smo v zadnjih letih videli zelo počasen, vendar pa dolgotrajen proces stabilizacije v tej regiji. Upam, da bomo lahko nadaljevali po tej poti in videli še več pozitivnih rezultatov. Strinjam se z vami, ko praviti, pravite, da obstaja problema vladanja oblasti v Bosni in Hercegovini. To je omenil tudi gospod Taler. Sedaj v tem trenutku Bosna in Hercegovina ne bi bila pripravljena za članstvo Evropske unije ali celo za začetek pogajanj. Nimamo eh, nobenih konkretnih načrtov za ustavno reformo. Zato potrebujemo pogoj in to je, da lahko država govori v, z enim samim glasom, ko postane članica Evropske unije ne moremo si privoščiti, da bi neka država blokirala spremljanje rešitev v Evropske unije zaradi pomankljivosti v lastni državi. Res je, da moramo doseči bolj očinkovito državno strukturo, ki bo lahko vodila predpristopni postopek ali pa pogajanja, ko bo prišlo tako daleč. Po mojem mnenju, ko bomo dosegli prehod do okrepljene evropske prisotnosti od tega, da imamo sedaj predstavnika, bo ta država storila velik korak proti Evropski uniji. Zato pa potrebujemo dogovor glede političnih smernic v zvezi z ustavno reformo. Sam to smatram bolj za evolucijo kot za revolucijo v procesu Bosne in Hercegovine. Osredotočiti se moramo na Bosno in Hercegovino. Gre za ključno državo na Zahodnem Balkanu. To bo še toliko bolj pomembno jeseni. Pričakujem, da bo svet obravnal Bosno in Hercegovino oktobra. To je seveda odvisno od predsedstva. Potem pa bo ključna seja verjetno novembra za to, da se bomo dogovorili o okrepljeni evropski prisotnosti. Imam še minuto časa na voljo. Gospa Flotra je omenila Turčijo in njen napredek ali pomankanje napredka. Tukaj bi rad omenil na širitveni paket in poročilo o napredku, ki ga bomo objavili Takrat bomo imeli bolj podrobno analizo o tem vprašanju. Imamo pa dve ali tri zadeve, ki so pomenile v Turčiji. To je kurdska pobuda. Videti moramo, če bo turška vlada in pa tudi turški parlament vsega, zmožen za to, da bodo spostavili pomembno pobudo za razvoj jugovzhodnega dela države in za razvoj kulturnih in jezikovnih pravic manjšin. Potem imamo odnose med Armenijo in Turčijo, tam smo videli zelo pozitivne znake, naprimer včeraj in tretjič ankarski protokol, ki ga mora izvesti Turčija. Tega do sedaj še ni storila. Gospod Lambsdorff je omenil vlogo Azerbajdžana v tem kontekstu varne dobave z energijo, ko gre za odnose med Armenijo in Turčijo. Gre za res eh, pomembno vprašanje. Na kratko povedano se zdi, da je konflikt v Nagornem Karabahu tisto, kar je pomembno v teh odnosih. In Turčija meni, da mora Azerbajdžan popustiti. Videli smo, da je prišlo do napredka. Ko bosta Turčija in Armenija lahko spostavili diplomatske odnose, bo prišlo do napredka, kar bo seveda pozitivno vplivalo za stabilnost in za napredek kavkaškega območja. Grazie, Hvala, gospod komisar. Še eno vprašanje. Prostite, nisem, že, nisem hotel vas prekiniti. Uh, Doris, imeli ste toliko vprašanj. Vem, težko je. Zanima me, kaj menite v zvezi z Eulexom in policijsko strukturo na Kosovu? Mislite, da je to prav? Gre za gibanje v tej državi, ki je v nasprotju s tem. Mislite, da je to prav ali ne? Gre za Srbijo ali Kosovo? Sodelovanje med Srbijo in EULEX-om je pomemben element za učinkovit nadzor nad mejo Srbijo. To je tudi zelo pomembno za boj proti organiziranem kriminalu v tej regiji. To je tudi eden od pomembnih pogojev za, nas, eh, za naš vizni dialog in to smo upoštevali tudi v oceni pri doseganju srpskih dosežkov kriterijev za vizni režim, prostovizni režim. Potem, ko smo predlagali sodelovanje z Euleksom Srbiji, je bila Srbija pripravljena na to. Imeli smo več vir strani Kosova. Kot veste, gre predvsem za predpogoj strani svete. Javier Solana in Peter Faith sta pristojna za to, sam sem pa v zadju, ko gre za to vprašanje. Še zadnja skupina prijavljenih, ampak vsak bo imel samo 30 eh, sekund. Če boste več kot 30 minut govorili, vam prekinem mikrofon, ker smo res tesni s časom. Landbergis. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar. Včeraj sem slišal glede širitve EU, da je nekaj kolegov, ki imajo splošne ugovore v zvezi s tem. Zato bi morali razmišljati, o širitvi nekako širše, brez stališča v zvezi z vašo osebo. Bi rad vedel, ali je kakšna prava zamisel v zvezi s tem, da bi uh, nadomestili torej, uh, te procese širitve z drugačnim razmišljanjem oziroma samo z razmišljanjem o širitvah. Beseda gospodu Navro Nikolasu. Hvala, gospod predsednik, komisar. Še dve veliki temi zadevajo Turčijo, ko ocenjujemo njen status prvič. Uh, kolonizacija Cipra, ki se nadaljuje. Od pol milijona do enega milijona je eh, število ljudi, ki se je naselilo tam eh, in eh, prisotnost vojakov, turških vojakov. Najbolj, največja gostota vojaških sil prisotnih na določenem zemlju, na svetu. Jasno, da je situacija zelo težavna ko gre eh, za tako militarizacijo. Pomembno, pomembni s temi sta to. Prosim, da poveste, kaj. Eh, Gospod komisar, rad bi vas pohvalil za vaše delo med Slovenijo in Hrvaško. Prosim, ne odidite, kaj ti menim, da je proces eh, še vedno v poteku in še nobena od strani ni. Uh, rekla, da bo odstopila od pogajanj. Prosim, da boste ostali v sodelovanju z gospodom Karlom Biltom in kot razumem je vaš načrt, da vaš načrt edini tisti, ki je na mizi in predstavlja realno osnovo za rešitev v nekakšnem boljšem vzdušju odnosov. Tarant. Gospod Tanart, eh, Torej, vaše pripombe so zbudile mojo radovednost. Ali lahko pričakujemo, eh, da se bodo pogajanja za Islandijo zaključila do leta 2010 ali moramo biti bolj potrpežljivi? Hvala lepa. Onorevoli panceri. Panceri sekretarjato bom rekel, da se bom prvič, pri prvi prijavu in prihodnič, da lahko pridem do dostojne besede. Ampak vprašanje imam, politično vprašanje. Imam občutek, ne vem kako v komisiji o tem govorite, ampak da eh, širitev je ločena od samih politik, socialnih in gospodarskih politik v Evropi in od eh, same stabilnosti eh, v Evropi. Zaskrbljeni smo, da če ne bo tega prepletanja teh dveh elementov, vse to bo propadlo. In vprašanje je, ali je primirno se priklopiti na to vprašanje in če to pomeni pauzo v postopku e, širitva. Kot sakos. Gospod predsednik, moja država podpira napredovanje Turčije na poti v Evropo, se pravi poln pristop in vstop v Evropo. Ampak še vedno manjka dosti, dosti poti imamo še pred sabo, ker Turčija ne spoštuje obveznosti in pogojev. Zato moramo pač zaključiti. Določene zaključke potegnemo iz tega, kaj bo v uh, oktobrskem poročilu zapisano. Upam, da bo takrat v tem poročilu zapisano, da uh, je prišlo do pazljivega upoštevanja vseh zaključkov. Hvala lepa. Komisar, razumem vaše eh, pomisleke glede vizuma v Bosni in Albaniji, vendar situacija je nevarna, eh, težka. Ali lahko si predstavljate nekakšen eh, protokol za Srbijo, da ne bi izdajali potnih listov zlasti za, iz Republike Kosove? Kako lahko zagotovimo, da bi bile meje Bosne tiste, ki so bistvene za približevanje biha Evropi in pa še eh, Srbija. Kako je lahko prišla upoštev za ta predlog, ko še niso Haškemu sodišču predali mladiča? Kolega Prevris. Dovolj. Prevris. V zvezi V zvezi s firomom uh, eh, ste povedali, da ste nekaj začeli postoriti. Jaz sem hotel vprašati, nacionalistične teže firoma so priznane proti Grči, seveda. Tu vidite, tukaj imamo nekega gospoda, ki polaga venec eh, ob proslavi nacionalizma v resnici te, eh, te države. Težnja na poti v Evropo bi morala upoštevati tudi to. In kar zadeva Turčijo, ali želi res Unija vključiti to državo? Gospod predsednik, gospod Ren, govorili ste o naši zavezi do Turčije kot Evropska unija, ampak tudi do državljanov imamo določene zaveze, do naših državljanov pravimo, da Turčja mora spoštovati vse standarde, vse načela, mora uvesti določene reforme, zato da se približa Evropi. Ampak to se sploh ne dogaja. V Turčji se nič ne spremeni, ni novih poglavij. Mm, demok demokratični deficit eh, je uh, hud, ki ima lahko hude posledice za državljane. Kako lahko postorimo kaj za to, eh, da Turčija spoštuje vse kriterije? Gospod komisar, hvala za delo. Vaša analiza situacije v posameznih državah je preveč optimistična, po mojem mnenju. To ni kritika, vendar, če živite kot optimist, lahko lažje živite. Kako je s procesom širitve ob eh, krizi? Kakšne misli imate glede tega? Zaključili smo z razpravo. Komisar pa ima zdaj še zadnjo možnost za odgovore. Thank you. Thank you, Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo vsebinsko pomembna vprašanja. Prvo, Gospod Landsbergis je postavil vprašanje glede alternativ širitvi. Dejansko eh, skušamo nekako zbrati dejavnosti zadnjih petih let, torej konsolidacija tega dela in Evropska unija je eh, se izboljšala glede funkcioniranja inštitucij zdaj ob eh, širši Evropski uniji in zadnje obdobje lahko vidimo kot konsolidacijo eh, Evropske unije 27 držav. Kar se tiče obstoječih eh, zavez glede širitve, pa lahko eh, povem samo, da smo uh, decembra 2006 obnovili našo zavezano za širitve. To je bil konsens dosežen med komisijo, parlamentom in svetom in sam eh, to podpiram. Menim, da moramo biti dosledni, moramo imeti dolgoročen pogled, da dosežemo stabilnost eh, v jugovzhodni Evropi. Torej, držimo se sprejetih obvez, ne pa sprejemati novih na področju širitve. Torej, glede držav, ki že imajo evropsko perspektivo. Priznavam, da je vzhodno partnerstvo glavni institucionalni razvoj, to je delo, ki še traja in treba ga je še bolje izvajati in mislim, da bo v poteku izvajanja eh, prišlo še do izboljšav. To je pomembno partnerstvo, vsebuje vse, kar se da lahko storiti, da se izboljša ekonomsko, politično in eh, torej še drugačno sodelovanje z državami na vzhodni dimenziji. Torej v vidiku ne takošne pridružitve in morda v prihodnjih letih treba graditi na tem shodnem partnerstvu za Ukrajino in za drugimi državami in te regiji. Marakulas in pa gospod Komucakos in Plevris so omenili um, situacijo glede Turčije in Cipra. Mislim, da sem o tem že govoril, da sem že odgovori na vprašanje v tej zvezi in v postopku eh, torej, razprav s Turčijo bomo analizirali, kaj je bilo storjenega in kaj še ni bilo storjeno. In to bomo naredili čim bolj objektivno in čim bolj um, na osnovi dejstev. Seveda potem pa bo parlament nekako sprejel zaključke na osnovi priporočil komisije. Jasno je, da mora Turčija izpolniti eh, pogoj, torej upoštevanje ankarskega protokola in sicer kar se tiče Cipra je in Turčije je zelo pomembno, da obstaja v državi ustrezno politično vzdušje, kar se tiče eh, ciprske situacije. Gospod Weigel je povedal oziroma vprašal, ali bom ostal še, torej še sodeloval pri mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško. Torej, eh, hvala lepa za vaše zaupanje in upošteval bom vaš eh, nasvet, vkolikor bo to potrebno, vkolikor državi ne boste uspeli rešiti problema sami. Gospod Tarandi je vprašal, ali lahko Islandija konča s pogajanji leta 2010 ali pa moramo biti bolj potrpežljivi. Naša politika je zelo jasna. Tu nam je pomembna kakovost bolj kot hitrost, zato v tem trenutku ne morem odgovoriti na vaše vprašanje. In moramo še nekako opaziti ali zaslediti njihovo pripravljenost in potem bomo pripravili naše stališče. Potem pa mislim, da je bilo še v prejšnji rundi postavljeno vprašanje, če bo eh, pristop Islandije pomenil konec eh, ribiške eh, politike, skupne ribiške politike. Torej, v primeru katerekoli države kandidatke je tako, da se mora Islandija, naprimer v tem primeru, prilagoditi evropskemu pravnemu redu in ne obratno. Torej, enako velja za Islandijo kot za druge potencijalne države kandidatke. Gospod Panceri je govoril o, o gospodarski socialni krizi v Evropi in eh, na srečo je tako, da imamo nekaj znakov že. Eh, oživitve gospodarske situacije, s čimer se, se uspemo nekako izogniti še poglabljanju gospodarske depresije. Širitev ni razlog za naše gospodarske težave. Finančna kriza in gospodarska recesija se ni začela na cestah Prage ali Beograda, ampak na Wall Streetu in povzročila jo je pač napačna uporaba finančnega kapitala. To je treba izboljšati, vendar širitev ne sme biti grešni kozel za, eh, ali razlog za to krizo. Potem smo slišali še besedo o možnem protokolu s Srbijo glede izdaje potnih listov oziroma neizdaje potnih listov Republiki Srpski, državljanom Republike Srpske. Zavedamo se tega, te zadeve, ki je ne bi želel poimenovati z besedo problemom. Torej, gre za potovanje brez vizumov za srbske državljane in mislim, da praksi to ne bo predstavljalo nekega večjega problema, kajti ti režimi brez vizumov eh, se nekako izvajajo na osnovi državljanstva in Srbi so izdali pač te potne liste, zato imajo določene pravice, vendar mislim, da iz tega ni treba delati problema za Republiko Srbsko. Mislim, da smo o tem govorili z voditelji Srbije. Gospod Kaken je govoril o zadevah, o katerih zdaj nimam časa pravzaprav polno odgovoriti. Lahko rečem le to, In to je tudi odgovor pancerju. Torej, fin, socialni in gospodarski pogoji so del evropskega zakonodajnega pravnega reda in tako tudi del uh, prav, torej, postopka pridružitve. Torej ne gre toliko za eh, zunanjo politiko, temveč za notranjo politiko Evropske unije, kajti države, o kateri govorimo, morala moje sprejeti evropsko zakonodajo in jo tudi ustrezno eh, izvajati. Kar pa seveda bo imelo tako gospodarske kot in socialne učinke. Mislim, da je to pravi trenutek, da zaključim s tem, kar je rekel gospod Kaukan kot komisar, ki sem odgovoren za širitev, moram po definiciji biti profesionalni optimist. Takšen tudi sem in bom tako deloval tudi naprej. Najlepša hvala. Zahvaljujemo se vsi komisarju za besede, za odgovore, za obrazložitve. Nadaljujemo s svojim delom o 15. uri. Prosim, da eh, vzamete uh, sabo elektronsko napravo za glasovanje. Glasovanje bomo imeli, ampak uh, sestali se bomo tudi z gospodom Moranom, ki nam bo spregovoril o Afganistanu. Še enkrat se upravičujem, da smo morali vas prekiniti uh, eh, vasih, po, vaših posebjih, ampak nisem mogel drugače. Hvala. Nasvidenje.